predtem pa nekaj praktičnih zadev. Najprej je treba sprejeti dnevni red. Okay. Now is okay. Lahko začnemo, ste rešili težavo z angliškim tolmačenjem? Prav. o točki 13 bomo govorili po šesti točki, na to pa sedma točka, glasovanje o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo. To smo predstavili. A slišite tolmačenje? Okay. Okay. Okay. Okay, tehnične težave so bile sedaj rešene. 13. točka. Obravnavali jo bomo po šesti točki, na to pa sedma točka, glasovanje. To smo predstavili na sejo 11. januarja. Imamo predloge spremem, glasovali pa bomo 11. januarja. Tolmačenje oziroma srečanje se prenaša po spletu. Govorite in poslušate lahko v 20 jezikih, razen v estonščini, malteščini, slovaščini in gelščini. Od 9.30 do 11.30 v četrtek se bomo sestali z veleposlanikom FA ob mednarodnem letu prsti. Gre za skupno sejo skupaj z odboroma Envi in Deve. prosim vas, da obiščete tudi razstavo ob mednarodnem letu prsti, ki jo je FAO organiziral na tretjem nadstropju zgradbe ASP. Toliko z moje strani, to so bila sporočila predsednika. 9. decembra bo potekal seminar, ampak o tem eh, kaj več, več pozneje na to. Eh, naslednja točka sprejemanje zapisnikov. Kot ponovadi, če imate kakšne komentarje, lahko podate do konca seje. Sedaj pa glavna točka, glavna osebinska točka danes popovdan. Veliko veselje mi je, da lahko v naši sredi pozdravim ameriškega kmetijskega ministra, gospoda Toma Wilsaka, ki se je odzval na naše povabilo in eh, je prišel na današnje, današnjo sejo. Najlepša hvala, da ste se odzvali na naše povabilo. V veliko čast nam je, da ste eh, danes tukaj. V čast nam je, da lahko prisluhnemo vaši predstavitvi. Eh, prepričan sem, da bo ta izmenjava mnen v eh, tem trenutku v zgodovini predstavlja zelo pomemben menik. Veliko govorimo o TTIP pogovarjali pa se bomo tudi o drugih zelo pomembnih zadevah. Skrajni čas je za takšno izmenjavo mnen, tako da približamo naša stališča. Vemo, da ste izjemno izkušeni na področju kmetijske politike. Ste tesni sodelavec eh, predsednika Obame od začetka eh, njegovega prvega mandata. in eh, zahvaljujoč vam bomo danes eh, dobili uvid v eh, vizijo na področju kmetijstva v ZDA in v svetu. Dobro je, da smo se danes srečali, da imamo to izmenjavo mnen. Na ta način bomo lahko več izvedeli o tistih glavnih temah, ki se vam zdijo najpomembnejše, naprimer TTIP, eh, to območje proste trgovine, ki je velik izziv za vse. To je tudi priložnost za razvoj. Ne zgolj za ZDA, ne zgolj za Evropsko unijo, ampak je to lahko tudi dober zgled za ostale akterje, za eh, prihodnje trgovinske sporazume naprimer kar se tiče uh, sanitarnih ukrepov in tako naprej. Dobrodošli še enkrat in izvolite, beseda je vaša. Uh, Chairman, uh, najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala za te tople besede. Cenim to priložnost eh, in se vam zahvaljujem za povabilo na to sejo. Rad bi, zahvalj, eh, rad bi se zahvalil članom in članicam odbora za to, da ste mi namenili ta čas za izmenjavo mnen. Ko sem eh, potoval z letališča danes zjutraj, sem se eh, spomnil svojega prvega obiska v Evropi, enega od prvih obiskov. Takrat sem bil še guverner eh, Zvezdne države Iowa. V Francijo sem potoval takrat z guvernerjem iz Oklahome in z najnima ženama, pogovarjali smo se o izobraževalnem sistemu eh, za najmlajše v Franciji. Želeli smo si nečesa podobnega v ZDA, zato ker smo vedeli, kako pomembno je izobraževanje uh, mladih. Bili smo v eh, vrcu, uh, nastopil je čas za uh, jutranji obrok in z guvernerjem iz Oklahome sva uh, bila, bila presenečena, ko so uh, otroci začeli iz. Uh, hrbnikov je mati porcelan in uh, ko so začeli jesti sadje in zelenjavo. Uh, jaz in moja žena ne bi zaupala uh, otrokom porcelana in uh, resnično nam je bilo v veselje uh, gledati te otroke. Videli smo, koliko spoštovanja imajo ljudje v Franciji in drugot v Evropi za hrano in za proizvodnjo hrane. Mi v ZDA, pa poskušamo sedaj ponovno sprejeti podobne ukrepe. Imamo eh, pobudo za zdrave otroke brez lakote. Eh, prva dama Mišela Obama je tista, ki eh, podpira to pobudo. Pogosto smo si bolj podobni kot pa različni na področju hrane in eh, kmetijstva in pozdravljam to priložnost za izmenjavo eh, mnen, ker bi rad izpostavil to podobnost, ki nas druži. Kmetje v moji državi so podobni kmetom v vaših državah. Tako tisti tukaj, kot tudi tisti v ZDA so ponosni na uh, korenine, ki jih imajo. Uh, ponosni so na svoje delo, zauzemajo se za trajnost, razumejo, kakšno odgovornost imajo do naslednjih uh, generacij, kako pomembno je proizvajati hrano. Ponosni so na to, da uh, eh, sodelujo pri proizvodnji hrane za ljudi iz lastne države, pa tudi za druge z celega sveta. Varnost eh, preskrbe s hrano je izjemno pomembna in Zavedajo se pomena eh, novih priložnosti na tem trgu. Zavedajo se tudi vedno večjih izzivov zaradi podnebnih sprememb. O podnebnih spremembah eh, bom govoril čez nekaj dni v Parizu, ko bom obiskal konferenco COP21. Tam se bomo pogovarjali o ukrepih, ki jih ZDA sprejema, zato da bi eh, zmanjšali naše izpuste, zato da bi postali bolj trajnostni poskušali bomo za uh, dvakrat zmanjšati naše izpuste. Izivo je veliko, tako zaradi podnebnih sprememb, kot tudi zaradi sprememb pri okusu potrošnikov. Zato moramo biti na področju kmetijstva fleksibilni, inovativni. Sporočilo, ki ga imam danes za uh, ta odbor, je naslednje. Pogosto v ZDA uh, eh, našega kmetijstva ne razumemo najbolje, uh, pa tudi Za druge države v svetu to velja. Nekateri menijo, da je ameriško kmetijstvo eno ogromno eh, monotono, monolitno kmetijstvo. To ni res. Sam prihajam iz ene države, kjer imamo predvsem majhna, eh, majhne kmetije. V zadnjih sedm, sedmih letih, eh, ko sem minister za kmetijstvo, sem se osredotočal ravno na to, na raznolikost kmetijstva v ZDA. Res je sicer, da številni kmetje v ZDA uporabljajo gensko spremenjene organizme, res pa je tudi, da vedno več kmetov prideluje ekološko hrano, da se osredotočajo na ekološko pridelavo. Eh, posevki so zelo različni, proizvajamo različne eh, proizvode eh, in prizadevamo si tudi za njihovo trajnost. Res je tudi, da so kmetije zelo različne, kar se tiče njihove velikosti. Poz, eh, pos, poskušamo podpreti lokalne in regionalne skupnosti, uh, eh, ker je veliko kmetij, uh, ki so manjše ali pa srednje velikosti. Poskušamo doseči tudi večje sodelovanje žensk na področju kmetijstva. Ameriško kmetijstvo torej ni uh, monolitno, je zelo, zelo raznoliko. Vsi se soočamo z velikimi izzivi in predvsem gre pri tem za to, da poskrbimo za dovolj hrane za vedno več ljudi po svetu. Ocene kažejo, da bi morali v naslednjih 30 do 40 letih eh, povečati proizvodnjo hrane za 60 do 70 odstotkov Eh, odstotkov in to je zelo, zelo težka naloga, še posebej, če upoštevamo tudi podnebne spremembe. Ravno zato poskušamo v ZDA eh, najti nove načine pridelave s pomočjo eh, znanosti, poskušamo izboljšati produktivnost. Ravno zato moramo biti zelo natančni, precizni. Vsak hektar zemlje je treba dobro izkoristiti in ti hektari se razlikujejo, področja se razlikujejo. Sedaj imamo več informacij glede tega, tako da vemo, katera semena uporabiti, kakšna gnojila uporabiti, kakšne kemikalije uporabiti, če sploh. Zavedati se moramo tudi pomena naših vodnih virov. Biti moramo, kot sem dejal, precizni. Ne gre zgolj za večjo produktivnost, gre tudi za boljšo uporabo uh, hrane, ki jo proizvedemo. Pozvali smo k mednarodnim ukrepom za zmanjšanje odpadkov. Skoraj ena tretjina hrane uh, gre proč, jo zavržemo v ZDA, zato ker eh, preveč hrane nalagamo na naše krožnike. Ne vemo, kako ponovno uporabiti določene proizvode, kako jih reciklirati, včasih gre tudi za odpadke zaradi napačnega skladiščenja. Ampak v vsakem primeru se moramo osredotočiti na zmanjšanje odpadkov na področju hrane. Globalna preskrba s hrano je povezana tudi s prostotrgovinskimi sporozumi v ZDA, gledamo na te sporazume kot na uh, možnost, katerim, s katero stabiliziramo uh, dohodke kmetov. Na ta način ustvarjamo tudi delovna mesta. En milijon delovnih mest je povezanih eh, z izvozom kmetijskih proizvodov. Poleg tega pa imamo še več delovnih mest v splošnem gospodarstvu. Po našem mnenju s tem krepimo naše odnose z drugimi državami nekaj izkušenj že imamo. Imamo severnoameriški prostotrgovinski sporazum in vse tri države uh, so dosegle precej rezul dobrih rezultatov. Mehika, Kanada in ZDA uh, eh, beležijo vedno, vedno več trgovinske izmenjave. In eh, kmetje v vseh treh državah so veliko pridobili. Pred kratkim smo sklenili pogajanja o transpacifiškem partnerstvu. To so uh, velike priložnosti ne zgolj za članice tega partnerstva, ampak tudi za uh, kmete v Evropi. Imamo vedno večji srednji razred po svetu. Naprimer v Aziji. Uh, eh, 535 milijonov jih je v Aziji. V nekaj letih bi naj uh, število prebivalcev zraslo na uh, 2,7 milijarde teh, ki so v srednjem sloju družbe. Pogajanja so nam omogočila, da naredimo veliko napredka v eh, naših pogajanjih z Evropo o TTIP. Po našem mnenju eh, ta sporazum prinaša prednosti tako za Evropo, kot tudi za ZDA. Priznavam pa, da se soočamo na tem področju z nekaterimi zelo resnimi izzivi. Čas je za zelo resne pogovore. Eh, varnosti hrane smo se približali na drugačen način. Eh, govorimo naprimer o eh, varnostnem pristopu, o previdnostni klauzuli, previdnostnem načelu. Vsi imamo isti cilj in to je varna hrana za varno prehrano. Imamo potrebo po zaščiti določenih ukrepov, naprimer, kar se tiče nekega izdelka, ki nastaja oziroma ki se proizvaja eh, na določenem področju. Vsi uporabljamo geografske označbe, geografske oznake, ki to omogočajo. Eh, v ZDA imamo blagone znamke, ker je cilj enak. Gre za to, da zaščitimo dodano vrednost, ki jo ima nek proizvod. Razumemo tudi sanitarna in fitosanitarna pravila znanost mora ustvariti objektivne standarde, tako da zagotovimo preglednost in predvidljivost. Pred kratkim sem obiskal Kitajsko, ker smo govorili o širšem spektru izzivov. Govorili smo tudi o političnih vprašanjih, naprimer. In ta nam zastavlja nekatera zelo pomembna vprašanja, velike izzive. Glavno sporočilo, ki ga želim danes podati, je naslednje. Po mojem mnenju ne gre za to, da bi imeli identične sisteme. Gre za to, da imamo ekvivalentne sisteme, da tole, torej lahko dosežemo iste cilje, ampak po različnih poteh, če imamo seveda iste cilje. In mislim, da, cilj, da ti cilji so enaki. Eh, nahraniti želimo našo družbo na trajnosten način, eh, zagotoviti varnost pri prehrani. Eh, zagotoviti dovolj hrane za raztoče prebivalstvo po svetu. V ZDA cenimo uh, evropske proizvode, naprimer vino in sir. Prodamo za 5 milijard dolarjev teh proizvodov. Če bo spred TTIP, potem bo ta številka verjetno še zrasla. V Evropi pa se proda za 500 milijonov dolarjev vina in sira mislim, da imamo veliko priložnosti za dobro trgovino eh, tako v ZDA, pa tudi možnosti za ZDA, da konkurira na evropskih trgih. Konec koncev pa so potrošniki tisti, ki izberejo in upam, da bomo imeli priložnost, da jim vsaj damo to izbiro na mizo. To so zelo zanimive razprave in pripričan sem, da bomo danes slišali veliko komentarjev in vprašanj v zvezi z različnimi točkami. Sam pa bi izpostavil naslednje. Prvič, ameriško kmetijstvo je zelo raznoliko, ni monolitno. Pogosto se razvija v sistem, ki omogoča priložnosti za eh, velika, eh, velike kmetije, pa tudi za manjše kmetije. Imamo odgovornost za globalno preskrbo s hrano. To moramo rešiti z znanostjo, s preciznim kmetijstvom, zmanjševanjem odpadkov. Kmetijstvo je zato zelo pomembno. Eh, pogajanja bodo seveda težka, tega se zavedam, ampak upam, da smo na obeh straneh zavezani k iskanju rešitev. Ne gre torej za to, da bi vzpostavili identične sisteme, ampak je treba vzpostaviti ekvivalentne sisteme z istimi cilji, ampak z različnimi načini dela. Naši potrošniki bodo veliko pridobili s tem, uh, ustvarili bomo delovna mesta, zagotovili bomo uh, dobro življenje naših uh, kmetov in uh, dobre odnose med ZDA in Evropo. Kot je dejal gospod predsednik in tukaj bom končal, ne gre zgolj za sporazum med Evropsko unijo in ZDA gre za visoke standarde, gre za to, da pošljemo sporočilo preostalemu svetu in vsem pokažemo, kakšen je dober sporazum. Prizadevati si moramo za visoke standarde, ne pa, da iščemo najniže uh, eh, cene. Veselim se vaših komentarjev in vprašanj. Poskušal bom odgovoriti na čim več vprašanj, če bo le časa dovolj. Najlepša hvala. Bardzo dziękuję panie sekretarzu. Najlepsza chwała. Kot veleva tradicija, bomo sedaj besedo predali našim govornikom, najprej koordinatorji političnih skupin. Na to bomo prisluhnili vašim odgovorom in potem bomo spet prisluhnili preostalim članom in članicam našega odbora. Vsak koordinator dobi dve minuti, vsi ostali člani in članice pa eno minuto. Opravičujem se, ampak eh, toliko časa pač imamo. Gospod Desu Emanueles. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, minister, da ste prišli k nam v Bruselj in predstavljate ameriško kmetijstvo in boste sedaj odgovarjali tudi na naše vprašanje. Na mojih potovanjih v ZDA sem ugotovil, da tam je veliko večjih in manjših kmetij. Videl sem celo kmetijo v ZDA z desetimi kravami. Tega si pri nas skoraj ne moremo predstavljati, vendar pa vseeno. Poprečna velikost kmetij je desetkrat večja v ZDA kot pri nas. 175-180 hektarjev znaša. Torej, razlika je občutna med ZDA in Evropo. V sporočilu za javnost sem prebral, da je bila sprejeta zakonodaja, zdaj, ki bo v naslednjih petih letih skoraj milijardo dolarjev namenjenih več za kmetijstvo. In tu bi bilo zanimivo, kako se bodo ta sredstva namenila. To niso neposredna plačila, vendar pa če to potem preračunam, potem pridemo zveda tudi na 400 evrov na hektar in smo pri evropskem poprečju. TTIP, na kratko teh dveh minutah, v bistvu sem za prostotrgovinski sporozum ZDA, vendar pa pogoji morajo biti ustrezni, gospod minister. Moram reči, da sem nekoliko v skrbe, ko slišim, da imate uvozni licenčni sistem, ki bi naj ostal ohranjen. Če bo to ostalo ohranjeno in če bo to prosto trgovinsko sporozumu, potem strokovnjakom za kmetijstvo tukaj ne bom mogel priporočiti potrditev tega sporozuma. Potem vam to ne bo nič koristilo. Lahko si predstavljam, da bi imeli najvišjo zgornjo majo v, v tonažah, vendar pa takega licenčnega sistema ne moramo imeti. In potem vzajemno priznavanje različnih bioznak, to je tudi potrebno. Potem še nekaj drugih vprašanj, vendar pa časa več nimam. Lahko vam to podam še pisno. Hvala lepa, da ste tu upam, da bomo dobili tudi odgovore na naše vprašanja. Hvala. Najlepša hvala, gospod De Castro. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vam, gospod minister, da ste se nam pridružili. Prvič tokrat eh, obiskujete Evropski parlament, če se ne motim, mislim, da s tem eh, priznavate eh, našo institucijo. Izpostavili ste več različnih vidikov kmetijstva v ZDA in eh, vesel sem vaših besed. Pogosto eh, tega področja ameriškega kmetijstva ne poznam ravno dobro. Nimam veliko časa in imam nekaj vprašanj, eh, ki jih bom zastavil sedaj. Najprej v zvezi s TTIP. Ta odbor je pripravil mnenje, ki ga je pripravljal gospod Jim Nicholson, naš kolega, in komentirali smo nekatere priložnosti in uh, tveganja, ki jih eh, predstavlja TTIP za kmete in za kmetijstvo. ZDA e in Evropa predstavljata tretjino globalne trgovine. 700 milijard uh, evrov kroži v tem sistemu. Evropa in ZDA e predstavljata tretjino globalne trgovine. Eh, dva zelo močna gospodarska subjekta. Zanima me, če menite, da bi jasnejši sistem označevanja eh, prinesel dobre rezultate tako za ameriške eh, potrošnike, kot tudi evropske potrošnike. Naprimer, potrošniki bi vedeli, da nek proizvod eh, ni iz Grčije, Italije ali pa odkot drugot, ampak da prihaja iz eh, ZDA. E Vem, da so geografske eh, označbe zelo pereča tema in zato želimo o tem govoriti. Sedaj pa še eno vprašanje v zvezi z zadnjimi reformami, ki so bile sprejete. Neposredno pomoč ste zamenjali z mehanizmom zaščite s pomočjo vzajemnih skladov in sistemov zavarovanj. Zanima me, kako so ameriški kmetje eh, na to reagirali. Mi smo pred kratkim reformirali našo skupno poli eh, kmetijsko politiko in verjetno jo bomo morali še prilagajati v naslednjih letih. Eh, upravljanje s krizami je nekaj, o čemer se pogosto pogovarjamo. Gospod Nikolson, najlepša hvala gospod predsednik, tudi sam bi vas želel pozdraviti v naši sredi, gospod minister, brez dvoma eh, bo ta izmenjava mnen zelo zanimiva. Pred kratkim sem se srečal s skupino vaših kongresnikov in senatorjev. V naših pogovorjih eh, je postalo jasno, da je kmetijstvo tisto, na katerem bo temeljil dogovor o TTIP od tega je odvisno vse. Na obeh straneh eh, luže vidimo, da kmetje, ki proizvajajo hrano, eh, nimajo dovolj dobrega standarda življenja in če tega standarda ne bo, potem tudi hrane ne bo. Ta sektor ne sme postati eh, nek pogajalski uh, manever za celotna pogajanja. Vsi uh, smo strokovnjaki za, ne neke, za nekatere sektorje in uh, sam uh, nočem, da naprimer pri nas ne bo več uh, goveda tukaj v Evropi. Nočem, da pride do tega. Uh, in sam bom zagovarjal uh, Eh, živinorejce v Evropi. Verjetno imate tudi vi ustrezna stališča in eh, zagovarjate določene sektore. Vsi imamo eh, ofenzivna in defenzivna stališča, ampak marsikaj lahko pridobimo z uspešnim sporozumom. Dovolite mi, da sklenem, nočem namreč porabiti preveč časa, želel sem dejati takole. Če nam uspe oblikovati dober dogovor, potem lahko s tem pridobimo vsi, tako v Evropi, v Evropski uniji, kot tudi v ZDA. Ampak zato potrebujemo čas. Takšen dogovor ne more biti oblikovan kar čez noč. Jasno pa je, da moramo pokriti uh, vse pomisleke. V uh, Evropi je veliko tistih, ki so proti, veliko napačnih informacij kroži potrebujemo usklajen, uravnotežen dogovor in rešiti moramo nekatera pereča vprašanja, če si želimo na koncu dogovora. Hvala. You, Kolega Rode, najlepša hvala, gospod minister. Hvala tudi za vaše uvodne besede in prijazne besede uh, na temo evropskih proizvodov. Strinjam se z vami, da nas čakajo resne razprave. V uh, imenu liberalne stranke, vaše sesterske stranke v Evropi, bi rad izpostavil pomen tega prostotrgovinskega sporazuma. Marsikaj lahko pridobimo na obeh stranih, stranih Atlantika. Veseli me, da američani cenijo proizvode uh, iz evropskega mlečnega sektorja. Ampak z tega vidika je poteza uh, Washingtona o višjih tarifah za maslo in uh, smetano zelo zanimiva odločitev. Ne vem, upravičujem se, ampak težko je ne dvomiti v zavezo ZDA k uh, prosti trgovini, ko pa uh, zvišuje tarife za uh, smetano in uh, za maslo. Zanima me, kakšen je vaš komentar. Senera. Gracias, presidente. Eh, señor ministro, eh, yo quería... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod minister. Tri vprašanja za vas. Najprej dejali ste, da imate podporo za manjše in srednje velike kmetije v ZDA. 15 ali 20 hektarske so ste dejali. Rada bi vedela, s kakšnimi mehanizmi to počnete, kako ščitite te manjše kmetije. In potem še nekaj dejali ste, da želite pomagati pri prehranjevanju tudi azijskih držav, seveda tudi azijske države želijo to doseči. Bi želeli to pojasniti, kako želite to združiti in dejansko storiti. Potem tretje vprašanje povezano s pogajanji TTIP. Imate pregledno razpravo za vse državljane kar se tega tiče. In potem ste govorili tudi o kmetijski univerzi. Kakšno pa je stališče manjših in srednje velikih podjetij, kar se TTIP-a tiče? Hausling? Hvala lepa. Gospod minister, da ste z nami. Veste, da v Evropi poteka zelo kritična razprava o TTIP. Tudi vi ste nedavno naročili študijo, kjer je jasno, da bi zeda pridobila največ, če bi torej odpravili carine. 5,5 milijarde evrov na letno bi naj pridobili, evropejci pa samo 0,8 milijarde. Tako da si ne moramo obetiti prav veliko eh, zaradi TTIP-ja. Imamo pa tudi še čisto osnovne pomisleke, naprimer, kar se tiče genetske tehnologije. Mar menite, da je ureditev, kar se tiče genetske tehnologije, pri nas uvira, tehnična uvira ali pa v bistvu sprejmate, da potrošniki pač v Evropi tako razmišljajo, kot razmišljajo. Enako velja tudi za uporabo hormonov, naprimer v kmetijstvu. V Evropi ne moramo nikogar prepričati, da naj jedo meso iz jeda, ki je obdelano s hormoni. In potem še nekaj, o tem se veliko pogovarjamo, klonirane živali in potomci leteh označevanje tega. Z veliko večino smo zahtevali to označevanje. Kaj vi menite o tem? Ste pripravljeni podpreti te evropske želje, dejali ste, da, potrebno, da je potrebno vse eh, dokazovati na znanstvenih dognanjih. Mislim, da moramo imeti tudi spoštovanje do potrošnikov, ne samo za znanost. Seveda, potrošniki imajo različno mnenje, vendar pa če si potrošniki tega ne želijo, potem moramo to spoštovati tudi v zakonodaji. Govorili ste o označevanju, to lahko podprem. Potrebovali bi še bolj jasno označevanje, še prav posebno pri označevanju porekla. Samo takrat, tako bi potem potrošniki imeli možnost izbire in bi lahko tržili to, kar se proizvaja v njihovih regijah. Tukaj se strinjamo. Zadnje vprašanje. Nakratko ste govorili o TTIP. Če smo praboščeni, pa so tudi pri vas, v vaši stranki, žgoče razprave, ali bo to pozitivno za vse in tega sporozuma še tudi nismo dokončno pripravili, še daleč od podpisa, ali boste imeli daljšo razpravo, preden se boste sploh lotili in preden boste sploh nadaljevali pogajanja na področju TTIP, na področju kmetijstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Enju. Hvala lepa, predsednik. Strinjam se s tem, kar je dejal Nicholson o ameriškem kmetijstvu. Zdaj pa sedem kratkih točk. Večinoma gre za perutnino. Najprej pravna gotovost. V Britaniji so naši standardi, kar se tiče perutnine, že zapisano v zakonodaji. To je drugače kot ZDA. Tukaj gre za pogajanje med proizvajalcem in stranko. V tem scenariju bi bilo predvsej enostavno, da bi potem lahko naši proizvajalci v Britaniji imeli težave. Potem ekvivalenti. Omenili ste to, vendar pa v Britaniji nismo prepričani, da so ameriški standardi, kar se tiče dobrega počutja živali in vrstnin, tako visoki kot v Evropi. Se strinjate glede tega? Vaše komentarje? In potem antibiotiki, tretja tema. Veliko antibiotikov se uporablja v ZDA pri vzreji živali, mi jih ne maramo na splošno. Lahko pa date kakšno pripombo glede uporabe antibiotikov, kemikalije v Britaniji. Ne. Sprejemamo dekontaminacije živalskih trup in potem prosta reja jajc, prosta reja kokoši. Tako mora biti pri nas, torej mora biti zunaj in ne smemo jih prati v Ameriki, pa morajo to biti bela jajca in jih je potrebno tudi uprati kdo bo zmagal, kajti če bomo imeli tako različna načela, potem bo do težave. Potem ste govorili tudi o nekaterih opadkih in opadkih iz klavnic. Ali se potem to uporablja za krmila, proteinska krmila, se to dogaja v ZDA ali ne? tej hvili bi mi oddali glas. Hvala lepa. Sedaj pa bo besedo dobil spet gospod minister, tako da bo lahko odgovarjal na vprašanja koordinatorjev. Potem pa bodo dobili besedo še poslanke in poslanci. Prosim. Uh, Hvala lepa za vse vprašanja. Širok razpon vprašanje bilo, skušal bom podati kar se da vsežno odgovore. Odkot prihaja pomoč za kmetije v ZDA, to je bil prvi niz vprašanj. 8 milijard evrov, to je bilo omenjeno. Štiri glavna področja pomoči so strani ZDA. Prvo, zaščita pridelkov. Tukaj gre za partnerstvo med eh, vlado in kmetijami in zavarovanjškimi družbami in glede na raven zaščite, ki se jo kmet želi. Vlada plača določeno premijo za zaščito pridelka. Če prije do katastrofe, potem je kmet izplačan glede na krite. Če se ustvari dobiček iz prodaje teh zavarovanjških proizvodov, potem si to razdelijo podjetja, ki prodajo pridelke in vlado. Če prihaja do izgub, kot je bilo to v zadnjih letih, zaradi suše, potem spet vlada prevzame nekaj teh izgub skupaj s podjetji. Kaj je cilj? Dovolj zaščite za proizvajalce, da jih leto ali dve katastrofalnega pridelka ne bi uničilo. Dopolnjevanje programu zavajanja pridelka. Tukaj imamo potem tudi program za zmanjšanje tveganja, in to je dodatna zaščita za kmete, če bi se cene dramatično znižale zaradi razmer na trgu. To ne jamči dobička za proizvajalce, omogoča pa jim, da bodo lahko kmetovali, če bodo imeli velike izgube zaradi pacev cen. Nedavno smo videli, da je ptičja gripa imela vpliv na cene in kmete v ZDA so dobili plačila tudi po tem zakonu zaradi nižjih cen. Tega seveda niso mogli predvideti in na to niso imeli vpliva. In to je nekaj, na kar ni eh, zajeto zavarovanje pridelka. To je torej dobro dopolnilo in zagotavlja zaščito, ki je ustrezna. Naravna sredstva so na razpolago za konzervacijo in seveda tudi pri reji žival. Če naprimer pride do viharja, če pride do suše, če pride do večjih težav, da pride do pogina živali, imamo tudi podporni program, ki pomaga in to temelji na določeni formuli. To so torej štiri glavna področja. Potem imamo še veliko drugih programov, vendar pa mislim, da boste tako dobili pogled v to, kar počnemo. Vprašanje geografskih označb. To je seveda zelo pomembno tudi za ZDA, prav tako kot za EU. Stališče ZDA mislim, da je, da moramo imeti določene identifikatorje, da, da pa so ti tako splošni že, da bi bilo težko pripraviti potrošnike v Ameriki do tega, da bi lahko razumeli te sisteme. Zato bi torej tiste, ki želijo zaščititi določen proizvod določenega področja v Evropi, lahko to storili prek sistema oblikovnih znamk. Naprimer, za sire bi to lahko imeli osem ali devet takih znamk se že uporablja. In to bi lahko nadrevali, tako da bodo ljudje vedeli, da kupijo določen proizvod, ga kupijo iz Italije. Šlo je za 9, 8, 9 znamk iz Italije. In seveda, to je vprašanje, ki bo potrebovalo nekaj časa, da ga razrešimo. Če pa bomo si vzeli dovolj časa in ustrezno komunicirali, lahko najdemo rešitev, da zaščitimo tiste, ki se jih želimo. Ne bomo pa onemogočili proizvajalcem v ZDA ali v EU, da ne bi več mogli poslovati. In potem še eno vprašanje. Kako se kmetje odzivajo na novo kmetijsko zakonodajo? Mislim, da zelo cenijo dejstvo, da je nova zakonodaja za pomoč pri nesrečah in pomoč pri konzervaciji, da je to bilo dobro sprejeto in večina je zadovoljna in potem tudi zaščitni program v mlečnem sektorju. Tukaj tudi nudimo zaščito pred padajočimi cenami in naraščajočimi stroški. In če torej preveč počujejo za krmina in premalo dobijo za mleko, potem lahko dobijo pomoč. Kmeti so s tem zadovoljni. Sedaj smo še nekaj dodali. Bo potrebno dodati, ker morda v zakonodaji še ni vse bilo ustrezno rešeno, vendar pa reforma je dobro sprejeta. Trgovina. Kmetijstvo je vedno zadnje vprašanje, ki se razrešijo v prostotrgovinskih sporazumih. To je bilo tudi v zadnjih prostotrgovinskih sporazumih. Mislim, da smo se v mlečnem sektorju pogovarjali na zadnje. In kar se tiče vprašanja TTIP, bomo verjetno govorili o tem predvsej časa. Telno zato. ker je raven kulture v kmetijstvu ne samo proizvodna določenega proizvoda, temveč je to zelo pomembno za ljudi. Tako v EU kot ZDA, za posamezne regije, vse se identificirajo s tem, kar vzgajajo. In to je pač osebno, osebno vprašanje. Kar se nas v ZDA tiče, je največji izziv ta, da kmetijstvo ni politično dovolj izpostavljamo, da bi lahko vplivali na celotni sporozum. Vendar pa seveda, če ne bomo namenili dovolj pozornosti posameznim vprašanjem, ki so povezani s kmetijstvom v celotnem sporozumu, bo težko potem urediti nekatere elemente tega sporozuma. Če bi torej, kot je bilo mišljeno, kot je bilo tudi nekako predlagano, imeli TTIP, brez kmetijstva bi se lahko zgodilo, da potem sporozum ne bi dobil tako znatne podpore v kongresu, kot jo imamo, za sedaj, ko je kmetijstvo vključeno. Zato moramo torej razrešiti ta vprašanja. Hvala lepa za pripombe o kmetih. Dizemos tistih, ki ste kmeti v tej dvorani ali kjerkoli druge, smo vsi ostali prenesli odgovornost, da bomo nahranili naše družine kmetom. Sam sem želel postati odvetnik, moja žena je želela biti učiteljica, lahko so sledila svojim sanjam, otroci svojim. Torej, zato, ker smo prenesli odgovornost za to, da nekdo nahrani naše družine. To je predvsem manj, manjša skupina državljanov, to so torej kmeti. Istočasno pa v ZDA je strošek za hrano tak, da ne znaša prav veliko celotnem deležu izdatkov. tako da sedaj seveda raširjamo možnost kupovane hrane tudi to schemo podpore in to je dobro. Hvala, da ste omenili to. Potem pa je še nekaj vprašanj, ki so povezana s proizvodi v ZDA, glede na različne metode. Nekateri si ne želijo hormonske govedine ali patogenov, ali sredstva, ki se uporabljajo za zatiranje patogenov v eh, perzninskem mesu. To razumem, vendar pa potrošniki so predvsej inteligentni, vedo, kaj želijo in se lahko svobodno odločijo. Iskreno rečeno, če je torej trg odprt in če želim prodati nekaj, kar ne bo nihče kupil v EU, potem domnevam, da bom storil ali to, da tega proizvoda ne bom več eh, proizvajal, ali pa ne bom skušal prodati na tem trgu, ali pa bom skušal spremeniti ta proizvod. Naš način razmišljanja je torej, da je bolje, da se potrošniki odločajo, kot pa da to počne vlada. To pa zahteva določeno stopno preglednosti, zahteva nudene informacije potrošnikom za informirano odločitev. in seveda se moramo pogovoriti, kako bi naj to izgledalo, kako bi lahko zagotovili dovolj informacij za potrošnike, zato da bi jim omogočili dobro odločitev. Širše vprašanje pa je tole. Videli smo 150-odstotni porast pri uvozu v ZDA in uvedli smo določeno carinsko raven ki je predvsej pod ravnjo STO, konec leta bo potekla. To je torej bil sorazmeren ukrep, ko smo se skušali odzvati na to, kar se nam je zdaj oznaten porast uvoza. Tega nismo kar nekaj časa že videli. Razumem, da vas to skrbi. Komisar Hogan mi je to večkrat omenil in skušal sem zagotoviti, da je to zagotoviti, da bo razumel, da je to omejeno, tako časovno, kot tudi kar se tiče obsega. Vprašanje, kako pomagamo majhnim in srednjim velikim kmetijam, skušamo pomagati takole, imamo posojila do 50 tisoč dolarjev posojil za manjše kmetije. Imamo določene programe zaščite, ki omogočajo s toplimi gredami podaljševanje sezone. Prav tako imamo podatke o cenah in trgu za trženje, ki olajšajo oblikovanje cen za manjše kmetije. Imamo podporo tudi za živelska vozlišča in smo ustvarili tudi priložnosti za ta vozlišča, da naprimer lahko sodelujo z našimi šolami imamo šolski program za kmetijstvo, nepovratna sredstva, šola po ZDA, 6,9 milijonov mladostnikov je pridobilo s tem, tako potem vedo, kaj, kje raste, uspeva in lahko to potem tudi kupijo vse. To je oblikovano zato, da bi torej pomagali lokalnim proizvajalcem, ki so manjši. In tako želimo ustvariti drugačen trg manjši kmetje bodo vedno imeli težave, tako pač je, ker eh, trg nagrajuje uspešnost in učinkovitost. Po našem mnenju pa, če ustvarimo proces, ko bi potem ti manjši proizvajalci lahko imeli osebni odnos stranko, da bi bili pripravljeni kupiti kaj tudi, kar bo draže. Ker torej želijo vedeti, odkot kaj prihaja in so potem pripravljeni plačati več za to. Torej, podpiramo raznolikost v ameriškem kmetijstvu. TTIP in azijski srednji razred. Ključno je to, da bomo imeli k malu veliko, zelo povečane zahteve po hrani. in težko bo zagotoviti dovolj brekovin za ta raztoči srednji razred Azije. Nisem želel govoriti, da bi to na račun azijskih proizvajalcev hrane. Bil sem na kitajskem prejšnji teden in vsako leto preselijo 10 milijonov kmetov z podeželja. Ne vem, kako to počnejo. Meni se to zdi gromozanski izziv, kar se tiče socioloških, socioloških vprašanj, vendar pa torej so ugotovili, da pač ne zmorejo zadostiti zahtevam svojega prebivalstva. Podobno je bilo tudi v Vietnamu, Maleziji, Koreji, na Japonskem. Vsi so se razumeli, so razumeli izziv, s katerim se soočamo. In mislimo, da bo resnično veliko poslovnih priložnosti v kmetijstvu in to ne bo kar tako preprosta igra dobičkov in izgub. Mislim, da bomo imeli tukaj dovolj priložnosti za poslovanje za vse. Gotovo za nas, kratkoročno, kaj ti prihaja do velikih porastov, zahtev po hrani, predvsej bo sprememb, ZDA e sedaj raste koruza tam, ker pred 40 leti to ni bilo možno, so bili drugi, so bili drugi pridelki. Torej prihaja do sprememb tudi zaradi podnebja. In zato se osredotočamo na to, da skušamo kmetom pomagati, blažiti spremembe, ki se dogajajo. Potem določeni elementi, glede TTIP, vse da lahko govorim samo o ZDA, nedavno smo sprejeli zakonodajo, ki zahteva, da se vsak prostorinski sporozum katerem se pogaja administracija, mora biti objavljena na spletu za vse, da si lahko to torej vsi ogleda in mora biti dovolj časa na razpolago in mora biti dovolj časa med objavo in odločenem v kongresu o tem. O tem, o teh prostorskih sporazumih bo govora predvsej dolgo, ker so zapleteni. TTP ima tisoče strani in potem imamo določbe, izračune, metode izračunov čez 10, 15, 20 let v teh sporazumih, tako da preglednost bo, vsaj v ZDA, vsi bodo vedeli točno, o čem se pogajamo in se bodo lahko sami odločali. Naj pozamem še nekaj drugih vprašanj vprašanje o antibiotični rezistenci. To je zelo dobro vprašanje. Razvijamo sistem, kjer bomo znatno zmanjšali uporabo antibiotikov pri živalih. Sodelujemo torej z veterinarji ki se da uporabljajo antibiotike samo še za to, da zdravijo živali, ne pa za boljšo rast živali. Prav tako se usklajujemo med zdravniki in veterinari, da bomo imeli enoten pristop glede tega. Vemo, da to je težava in tega se lotevamo sedaj zelo odločno predsednik je podpisal ukaz, da moramo sodelovati in to počnemo. Potem vprašanje o genetsko spremenjenih organizmih, hormonih, evropskih označbah in ali bomo skušali premostiti razlike pri teh vprašanjih. Nisem tu zato, da vam povem, da bo to enostavno. Ne, ne bo. Težavno bo. Vendar pa Potrebovali bomo določen čas, določene zaveze, da bi torej našli rešitve, ki bodo sprejemljive za vse. Morali bomo točno razumeti, kakšni so sistemi, kakšni so cili in potrebovali, mislim, da bomo tudi nekaj ustvarjalnosti. Kako bi torej lahko pripravili delujoč sistem. Konec koncev, gre za našo zgodovino in izkušnje kažejo, da ti prostodinski sporozumi niso taki, da bi določena država pridobila vse, druga pa nič. Ne, tako ne bo. Kar se tiče prostodinskih sporozumov z azijskimi partnerji in tudi ne z vami. Če bi se to zgodilo, potem seveda tak sporozum ni dober. Dober sporozum je tako, ima da vsi priložnost, konkurirati na učinkovit način. Potrošniki pa imajo izbiro, raznolikost, več manj stroškov in potem lahko vsi skušamo najti nove načine za prodajo naših proizvodov. To je najbolj pozitivno, kar izhaja iz prostorskih sporozumov. In to pričakujemo tudi od TTIP-ja. No, sedaj vodimo razpravo o označevanju v ZDA. Poskušal sem predlagati, da zvišamo raven razprave. Saj se mi zdi, da se pogovarjamo na ravni 20. stoletja na mesto 21. Veliko mladih ima pametne telefone, uporabljajo tehnologijo, zelo ekstenzivno in mislim, da bi lahko uporabljali črtne kode in druge kode, zato da zagotovimo veliko informacij za dobre izbire potrošnikov. Da pa ne smemo pošiljati napačnega sporočila, kar se tiče varnosti eh, proizvodov, na primer. morda se ne boste si strinjali, vendar pa mislimo, da znanost pravi, da genetsko spremenjeni organizmi ne predstavljajo tveganja za zdravje. Če si potrošniki želijo informacije, jih moramo zagotoviti na način, ko ne bomo poslali napačnega sporočila, kar se tiče varnosti proizvodov. Imamo ozeda označbe, kar se tiče prehranskih vrednosti in tveganja. In tukaj po našem mnenju ne gre za to. Gre za informacije, ki jih potrošniki želijo. Torej, potrebno bo najti način, kako to storiti, pa ne odvračati ljudi od nakupa. Mislim, da bomo prišli do tega in to je morda priložnost za nas, da se pogovorimo tudi tukaj, da bodo ljudje dejansko imeli informacije, ki jih potrebujejo za dobre odločitve. Vem, da nimam več veliko časa, ker se tiče tega, kaj dobiva, kaj dobivajo živali eh, za hrano, krmila torej, želimo zagotoviti, da ne bi dobili, ne bi živina dobila hrane, krmila, ki bi povzročale bolezen norih krav. Ta vprašanja glede opredelitev so pomembna, vendar pa po mojem mnenju to ni nujno. tako vprašanje, da bi bilo nemogoče razrešiti. Gotovo bomo lahko tudi vprašanje jajc razrešili. Tisti, ki se želijo rjave jajce, bodo dobili rjava, tisti, ki bela, pa bela. Gotovo nam bo to uspelo. Zakončili smo pet vprašanj. Tako, to je bil prvi krok, sedaj pa. Naslednja vprašanja. Prosim, in minuto imate na razpolago. In prosim, ne ponavljate tega, kar so ostali že dejali. Poskušajte biti, kar se da jedrnati. Gospod Dorfman, prosim. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa, minister, za vaš čas. Konkretno vprašanje, kar se tiče TTIP-ja. In sicer določbe SPS. Velike težave so, da bi EU obravnavali kot celoto. Veliko določbah SPS obravnavate Evropsko unijo kot združbo 28 držav članic. Ne, da bi pazili na to, da je Unija pristojna za varnost živil, da imamo torej enotna pravila direktive in naredbe, ki to urejajo. In potem je seveda pristojnost držav članic, da to izvedejo. Vendar pa tudi v ZDA je tako, tudi tam je za implementacijo odgovorna posamezna država. Mi ne bi razlikovali pri tem vprašanju med federalno in državno ravnjo. Torej, kako bi lahko zagotovili, da boste gledali na EU kot celoto. Hvala lepa. Sem se vem, tisti minister Uro, tolano za Evropo in gozdak sama razredet. Gospod Erdos, izvolite. Najlepša hvala, gospod minister. Glavno tržišče tukaj bo verjetno za zaščitene proizvode. Zanima me, kako boste preprečili možnost, da bi prihajalo do ponarejenih izdelkov. Ali nam lahko poveste morda kaj več o tem? Pa še moje drugo vprašanje. Torej, kar se tiče Mačarske, tukaj moram omeniti naslednje. Kar zadeva vprašanje arbitraže, tukaj smo zaskrbljeni glede prvotnine, ki se jo obdela z klorom, pa tudi glede gensko spremenjenih organizmov in podobnega. Kaj se bo zgodilo v primeru, da Mačarska tega ne bo dovolila na svoj trg, ali bomo morali plačati kakšne kazni, kako boste to prepričali? Gospod Andrijev, izvolite. Merci à vous, monsieur le secrétaire euh, d'État. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala vam, gospod ministr. Res je, obstajajo razlike med eh, vašim pristopom in eh, našim pristopom in med informacijami, ki jih imamo. Imam natačno vprašanje v svezi s TTIP. Oktobra je bilo na pogovorah. Eh, na pogovorih govora o tarifah, o znižanju tarif in eh, do tega bi naj prišlo zgolj, če se zmanjšajo tudi netarifne ovire, sanitarne in fitosanitarne. Pri tem gre seveda za ustrezne informacije in za zaščito eh, geografskih označb. Kot veste, je za nas bistvenega pomena sprejeti dogovor glede tega. Zanima me,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 Se vam ne zdi, da bi bilo morda zelo koristno, če bi v Evropi imeli pripravljeno zakonodajo, podobno kot je v ZDA, glede eh, zaščite določene hrane? Pri nas imamo samo opcionalne smernice na tem področju. Drugič. ZDA eh, bi morala biti pripravljena priznati evropske geografske označbe. Le na tak način bi lahko vključili uh, to našo značilnost v sporazum TTIP. V Piemontu, v Italiji, proizvajajo določeno vino, podočno, podrob, podobno je z drugimi vini v drugih regijah. Torej, te, ta vina imajo samo, o, lahko, se lahko proizvajajo samo v tej regiji. Najlepša hvala, kolega Mekarti. Lep pozdrav. Ja imam dve vprašanje in obe sta povedali zgovedino. Prvič, kar se tiče pogajanj TTIP, kot veste, imajo v ZDA trenutno eh, tarifno kvoto 45 tisoč eh, ton uvoza nehormonskega govedine v Evropsko unijo. Vem, da ne morete napovedati pogajanj, ampak kako želite povišati to tarifo uh, po začetku veljave sporazuma? In drugo vprašanje, vem, da ste bili že večkrat na Irskem. In, uh, pogovarjali smo se o tem, da bi trg ZDA odprli za irsko govedo in govedino takrat bi ste omenili, da bi lahko uh, trg ZDA sprejel kar za 100 tisoč dolarjev vredno, uh, vrednosti irskega goveda. Trenutno pa je to veliko manjše število. Zanima me, ali mislite, da se bo to še povečalo oziroma kaj se mora zgoditi, da bi se ta številka povečala. Hvala. Ja. Minister, IFP. Gospod Miller, izvolite. Najlepša hvala. Prihajam iz gorske regije, ki ima veliko zaščitenih geografskih oznak, predvsem kar zadeva sire. Naši majhni kmetje bodo največji poraženci, če se sprejme sporazum TTIP. Pogovorila sem se tudi z komisarko uh, za trgovino in ta je povedala, da strani ZDA ni bilo veliko popuščanja, kar zadeva te tip na področju kmetijstva. Danes nam niste dali dovolj pojasnil, kar se tiče kloniranja, naprimer. V Evropi se te tehnike ne želimo in zanima me, ali boste dovolj jasno označili na živilih, ali gre za to, ali gre za klonirano meso, ali pa je to zapisano samo v rejskih knjigah. Poleg tega me zanima, koliko kmetov, kakšen je odstotek kmetov, ki se ukvarja z ekološkim kmetijstvom. Ali je to nekaj, kar je za vas pomembno? Pri nas govorimo veliko o blagini živali in to je eh, pomembno, ampak včasih je ta razprava neproduktivna v okviru razprav o tem tipu. Yes, much, uh, eh, gospod Hajtoma, izvolite. Najlepša hvala. Zanima me zakonodaja glede kmetijstva in eh, to, kar ste spremenili v tem okviru. Kako je to vplivalo na vaš proračun? Zanima me, ali boste namenili več sredstev za razvoj in inovacije, predvsem na področju kakovosti prsti in podobnih vprašanj. Poleg tega me zanima tudi, eh, kaj je bilo težko pri pogajanjih o sporazumu TPIP in kaj ste se iz tega naučili, ter lahko to uporabite pri pogajanjih za TTIP. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, minister, ik wil zeggen, ik merk uh, bij. Gospa Schleich-Breik, izvolite. Najlepša hvala. Ja, vaš uh, temeljni pristop je zelo pozitiven. Danes me je bilo strah, da bo to zelo kritična razprava, predvsem kar se tiče uh, svinine, kar se tiče sadja in zelenjave. Tukaj smo pogosto eh, zelo napadalni, saj se včasih ne strinjamo z CETIP-om. Ampak slišim, da je za vas pomembno, kako bodo v prihodnosti preživele majhne kmetije v ZDA. To je nekaj, kar zelo radi slišimo, ker je za nas pomembno, tega pa pogosto ne slišimo iz drugih delov sveta. Zanima pa me, kakšno je vaše mnenje glede konkurenčnosti in podobnih vprašanj? Kako lahko zagotovimo, da bodo naši kmetje dejansko dobili sredstva? Če bi to dosegli, potem bi verjetno večina ljudi se strinjala z TTIP-om. Hvala. Gospod Tarabela, najlepša hvala, gospod predsednik, gospod eh, minister. 7 milijard nas je, 8 eh, milijard nas bo leta 2050 in še več Eh, v prihodnosti. Širjenje GSO, intenzivno kmetijstvo, ni rešilo naših problemov. Potrebujemo drugačen pristop. Eh, kmetje vedno bolj trpijo. Sam pozdravljam pragmatizem ZDA in ko eh, vidim vaše nove zakone, razvezanje pomoči, pokrivanje tveganja in tako naprej. V Evropi nimamo takšne zakonodaje, pri vas se temu reče socialna uh, pomoč in uh, mene skrbi TTIP. Kmetijstvo je tista zadnja stvar, o kateri bomo odločali in ki bo odločala o TTIP. Glede govedine ste rekli, da bomo imeli ekvivalenten sistem. Kaj to pomeni? A to pomeni, da bomo imeli skupne norme, skupne standarde, oziroma a to pomeni, da bomo imeli skupno uh, skupino strokovnjakov, ki se bo srečevala. Pan posel Kaputo. Gospod Kaputo, izvolite. Si, grazie, presidente. Innanzitutto eh, saluto con... Najlepša hvala, gospod predsednik. Za začetek bi se rad zahvalil našemu gostu, gospodu ameriškemu ministru za kmetijstvo. Namreč v veliko čast nam je, da ste se danes udeležili seje našega odbora. Vprašanje, ki sem ga želel zastaviti, so omenili že drugi, ampak naj bom bolj specifičen. Omenili ste že dejstvo, da ne moramo imeti dveh identičnih tržišč. Prav zato potrebujemo torej eh, ekvivalentne sisteme, ki bodo usklajeni. Govorili ste o previdnostnem načelu, ki ga uporabljamo tudi v Evropi in o tem, da v ZDA opravljate oceno tveganja. omenili ste tudi geografske oznake, ampak po drugi strani sem prebral v uh, Wall Street Journalu, da je parmezan samo en del tega, ampak eh, veliko drugih oznak se ne prepozna. Torej, naslednje vprašanje me zanima. V predstavitvi ste povedali, da geografske oznake pa tudi eh, blagovne znamke, da morajo biti izenačene. Zakaj torej vsaki geografski oznaki ne dodate neke blagovne znamke? To bi bilo preprosto. Bogovič. Pa posel Bogovič. E, hvala za besedo. Gospod Bogovič, izvolite. Spoštovani minister, umenili e, ste velike razlike med kmetijstvom v Evropi in Ameriki. Sam vidim na treh področjih najprej kar se tiče velikosti, več kot desetkrat je poprečno so manjše evropske kmetije, mnoge države imajo dvajsetkrat manjše kmetije kot vaše. Druge velike razlike so v sami tehnologiji, v Ameriki dovoljeno GSO, kloniranje, hormoni, antibiotiki, pri pesticidih bistveno više stopnje. Kmetijski politiki sta različni, evropska usmerjena predvsem v ozelenitev, eh, razvoj podeželja in teh sredin, ameriška posebno intervencijska tržno usmerjena se pravi, da intervenira pri eh, naravnih nesrečah in pa pri izpadih na trgu. Ali mislite, da ko govorite o tem, da niste enotni te dve kmetijski politiki, da je sploh možno v okviru eh, prostotrgovinskega sporazuma najti tiste skupne točke, da bomo zadostili evropskega potrošnika in evropskega kmeta? Kajti v Evropi je poleg teh 14 milijonov kmetij zelo pozornih na TTIP tudi 300, 400, 500 milijonov potrošnikov in bojim se, da imamo velike težave in da bomo zelo težko uskladili tako dve različni kmetijstvi. Pani posel Hojbuš. Ja, gospa Hojbuš, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister, da ste danes prišli. Imam vprašanje glede novih tehnologij za vzrejo. Evropska komisija se je sestala z vašim ministrstvom in zastopniki genetsko-tehnološke industrije. Zanima me, koliko želite popustiti njihovim željam, da ne bi urejali teh novih tehnologij. Namreč, kako želite to urediti. Evropska komisija vsekakor želi pripraviti zakonodajo na tem področju. Govorili ste o tem, da so potrošniki pametni in da se lahko sami odločajo. Ampak, eh, če pravilno razumem, v ZDA kmetijske genske tehnologije ne označujete, v Evropi pa to vsekakor označujemo. Povedali ste, da je v ZDA vedno več ekoloških kmetij in eh, kmetij, ki ne uporabljajo genetsko spremenjenih organizmov. Zanima pa me, kako želite zaščititi te kmete in njihove izdelke. Ali pa moramo mi sprejeti morda nečiste izdelke, ko bodo ti izdelki prišli na naše tržišče. Mi namreč nimamo veliko toleran tolerance na tem področju. Hvala lepo, gospodine predsedniče. Ja, Gospa Petir, izvolite. Najlepša hvala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 liberalni pristop v ZDA tolerira eh, GSO, naprimer. To je za nas problematično. Naši potrošniki želijo vedeti, kaj jedo. In eh, zanima me, če nameravate z tega vidika kaj spremeniti na področju zakonodaje, če menite, da boste označevali to vrstne proizvode v prihodnosti. Na to še vprašanje hormonov pri govedini zanima me, če boste obveščali vaše eh, državljane, zakaj je prepovedano izvažati to vrstne eh, proizvode v Evropo. Evropa nima dobrih razlogov za takšno prepoved. Zanima me, če boste to tudi povedali svojim državljanom. Uh, Svetlana gre, izvolite. Najlepša hvala. Ja, zelo zanimivo je bilo prisluhniti razpravi. Omenili ste predvsem eh, neekvivalentne uh, izdelke in neklorirano meso. Zanima me, ali vi menite, da so gensko spremenjeni organizmi ekvivalentni nespremenjenim. Uh, Rekli ste, da smo prenesli našo, našo odgovornost za prehranjevanje naših družin. No, če bomo podpisali ta sporazum, potem bomo to odgovornost prenesli na Lidl, Walmart in Aldi. Oni pa eh, nimajo nobenih eh, pretiranih skrbi za našo družino. Govorili ste tudi o tem, kako izbirajo naši potrošniki. Če potrošniki izberejo in izvolijo predstavnike, ter si želijo, da nočejo gensko spremenjenih organizmov. Kaj mi menite o tem? Namreč leta 2005 ste izvolili zakonodajo, ki je eh, določenem, na določenem območju prepovedala izbiro takšnih izdelkov. Hvala. Ja, dank, dank, <clears throat> minister, Gospod Jar, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bom zastavil vprašanje, potem pa podal komentar. Danes ste slišali verjetno že veliko o tako imenovanih rdečih linijah strani Evropske unije. Zanima pa me, kakšne so vaše te rdeče linije. Torej, kaj je tisto, ne želi, od česar ne želite odstopati, odstopiti? Torej, eh, sam večkrat obišem vašo deželo Iowa, namreč eh, tam imam družino in zato sem dobro spoznal vaše kmetijstvo. Tam sem videl, da so ljudje zelo pragmatični, vaši kmetije so celo pravi podjetniki na nek način. Poleg tega pa mi je všeč, kako uh, gospodarsko močno je združenje kmetov v vaši zvezdni državi. To je res nekaj, kar bi si lahko vzeli za zgled. Šta? Gospod Ek, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi gospodu ministru. Hallo? Bitte. Ja, ja. Also danke, Herr. Torej, še enkrat najlepša hvala. Veseli me, da ste danes z nami, gospod minister. V Evropi imamo visoke standarde za zaščito živali in prepričan sem, da bodo ti standardi v naslednjih letih in desetletjih še boljši, da se bodo še dvignili. Državljani v Evropski uniji razmišljajo tako o kakovosti živil, kot tudi o tem, kako so naša živila pridobljena in proizvedena. Veliko ljudi si ne želi kupovati izdelkov, eh, ki niso bili primerno proizvedeni. Evropski kmetje pa imajo zaradi tega morda manj konkurenčnih možnosti, zato ker morajo upoštevati više standarde. In to razumem. Namreč na koncu koncev bo prevladala nizka cena. Potrošniki namreč niso vedno dovolj daljnogledni. Zanima me, kaj menite o tem, da bi tudi vi prevzeli evropske više standarde, kar se tiče zaščite živali, tako da se naši standardi po podpisu teti pa ne bi znižali. Hvala. Pan poslednji Sejmovič. Gospod Sejmovič, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod ministr, da ste se nam pridružili na naši seji. Imam dve vprašanji o TTIP-u. Prvič, tukaj ne gre samo za pogajanja med državami, med, torej med ZDA in eh, državami Evropske unije. Ne, gre tudi za to, da javno mnenje Evropske unije postane bolj pozitivno in sprejme to, o čemer se bomo dogovorili. Zanima me, kaj bo v ZDA najbolj težko sprejeti in čemu se boste najtežje odpovedali. Pa še drugo vprašanje. V Evropski uniji se zelo dobro zavedamo nevarnosti protimikrobne odpornosti. Prav zato smo zaskrbljeni nad obsežno uporado antibiotikov v mestni industriji v ZDA. Zanima me, kako se boste soočili s tem, kako boste pomirili naše skrbi in kako boste razrešili to težavo. Hvala. Obrigada, Sr. Presidente. Ah, Sr. Ministro, seja bem-vindo a esta, esta casa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod minister. To je dober znak za uh, naše čezoceanske odnose. Sama prihajam iz. Uh, Azorov, tako da sem nekje vmes med dvema celinama. Če so geografske označbe problematična tema, eh, potem je treba ob tem povedati, da mi v Evropskem parlamentu TTIP-a ne bomo sprejeli. Govorili ste o geografskih označbah, dejali ste, da je treba vzpostaviti ekvivalenten eh, sistem kaj točno to pomeni, kakšen paralelni sistem eh, bi deloval v tem primeru. Bi eh, ta sistem deloval znotraj TTIP ali zunaj? Na to eh, označevanje eh, izvora imamo naprimer eh, portovec, pa tudi vino iz Madeire eh, pri nas in zanima me, če tudi pri tem eh, želimo spostaviti podoben paralelen sistem. Uh, Najlepša hvala, gospod minister, za, eh, obisk imam, eh, za vaš obisk imam dve vprašanji. Ko govorimo o vaši kmetijski politiki in ko vidimo, da se vaša država pogaja o določenih trgovinskih sporazumih, si moramo zastaviti naslednje vprašanje. A se vam zdi, da je sporazum eh, iz Marakeša brezpredmeten v STO? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, čez eno leto boste imeli predsednika, eh, ki bo na koncu svojega mandata in novo izvoljenega predsednika. Kdaj bi naj končali naša pogajanja? Pred začetkom mandata novega predsednika ali ne? Če sporazum ne bo podpisan, a je mogoče na to revidirati eh, elemente, ki bodo že dorečeni tekom eh, pogajanja, tako ali drugače. Čovskih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 in bolj pozorni smo pri preprečevanju sejanja GSO-jev v državah članicah. V ZDA pa je politika na tem področju drugačna. Prav zato bi vam rad zastavil naslednje vprašanje. Kako menite eh, in kako se odzivate na vse bolj glasne znanstvenike, tudi ameriške znanstvenike, ki smo jih gostili na konferenci v parlamentu, ki pravijo, da je ta grožnja, ki jo predstavljajo gensko spremenjeni organizmi, realna. Prav zato je to za nas tako pomembno. Gospod Kalinovski, izvolite. Najlepša hvala. Hvala tudi gospodu ministru. Čisto kratko vprašanje imam. Zanima me, kdaj boste objavili novo zakonodajo, na podlagi katere bo tudi Poljska med drugimi državami dodana na seznam držav, ki lahko izvažajo v ZDA. Tukaj se nanašam predvsem na izvoz jabolk. Objavo tega seznama naj bi dokaza, dočakali že letos. Ali se bo to zgodilo? Najlepša hvala. Ja, pa še jaz imam vprašanje. Zanima me, kaj je po vašem mnenju majhna kmetija? Kako to opredelite? Zanima me, koliko kmetijskih površin mora imeti eh, kmet in koliko površin trenutno ni obdelanih. Potem pa poteka še razprava o prepoznavanju določenih standardov pri kmetijski proizvodnji. Vse to me zanima predvsem zaradi sodelovanja med Evropsko unijo in ZDA. To sodelovanje v globalnem kontekstu bo pomenilo tudi, da moramo razviti nove standarde za sodelovanje. Pa še zadnje vprašanje. Zanima me, kaj je najpomembnejši del znotraj tega eh, kmetijskega dela pogajen od TTIP? Well, there have uh, obviously been uh, a number of Najlepša hvala. Ja, zastavili ste mi veliko vprašanj in poskušal bom odgovoriti čim hitreje na čim več vprašanj. Omenili ste nekaj zelo pomembnih stvari. Prvo vprašanje se je nanašalo na to, zakaj Evropske unije ne obravnavamo kot, eh, enotne, kot ene enote, torej, ko govorimo o teh pogajanjih. To je zelo zapleteno vprašanje. Najboljši primer, ki ga lahko podam, je situacija z ptičjo gripo ko se je ta bolezen začela, je bilo pri nas kar 22 zvezdnih držav, ki eh, je imelo ta virus. Druge države pa niso imele te težave. In če mi obravnavamo Evropsko unijo kot eno enoto, potem bodo vse države čutile posledice, če obstaja težava samo v eni državi. In po našem mnenju to ni pravično do tistih držav, ki nimajo, naprimer, neke bolezni ali ki jih ni prizadela določena težava. Torej, trenutno poteka postopek eh, glede uvoža, uvoza govedine na Irskem, pa tudi v drugih državah, naprimer Litva se trenutno pripravlja na to in tako naprej. Preprečiti želimo torej to, da v primeru, če se pojavi bolezen v eni državi, ne bi imeli negativne posledice za vse druge. Trenutno smo imeli uh, ptičjo gripo v Virginiji in prav zato ne želimo, da eh, zvezdna država Iowa trpi zaradi takšne situacije. Vprašali ste tudi nekaj o trpju in o tem, koliko irskega goveda lahko uvozimo v ZDA. Seveda imamo nekaj pomislekov glede trenutne situacije v trpju ampak eh, to smo ustanovili po odločitvi eh, STO, zato da ne bi prišlo do določenih sankcij. Zamisel za tem je bila naslednja. Želeli smo omogočiti nekakšno priložnost za to, da ta sistem uporabimo, zato da nadomestimo izgube, do katerih je prišlo na tržišču govedine. ZDA je omogočila tudi drugim državam, da uh, uvozijo govedino k nam. Žal pa to ni prišlo po naših pričakovanjih v celoti. Trenutno si želimo, da bi dosegli vsaj eh, duh teh sporazumov, duh tega dogovora, ki smo ga dosegli po navodilih STO. Mislim pa, da je zelo težko opredeliti, koliko govedine bi se lahko na koncu prodajala na našem tržišču. Slišali smo tudi vprašanje o tem, koliko stanejo naši programi za kmete in zakaj smo začeli s temi reformami. Nihče v ZDA ni mislil, da bi bilo dobra ideja, če kmetom plačujemo neposredna izplačila, ko so cene visoke. Torej, to, takšna je bila situacija prej in to ne, ni bilo smiselno. Predvsem smo imeli, na primer, program za koruzo in to je bilo zelo težko zagovarjati našim državljanom. Prav zato smo pripravili spremembe in reforme. Pripravili smo sistem, ki omogoča pomoč, ko je ta potrebna, ampak samo v tej meri, koliko je potrebno. Približno 23 milijard dolarjev imamo iz eh, splošnega proračuna, ki je namenjenih za te programe. Nismo povišali našega proračuna za raziskave, smo pa ustanovili raziskovalni sklad, ki prejema 230 milijonov dolarjev strani vlade ZDA, potem pa bo približno podoben znesek uložil tudi zasebni sektor, tako da imamo tukaj na voljo približno 400 milijonov dolarjev sredstev za raziskave na tem področju. V zgodovini smo premalo sredstev namenjali raziskavam na področju kmetijstva, po mojem mnenju, tako da bi bilo res dobro, če uspodbudimo oblikovalce politik, da namenijo več sredstev za to. Imamo namreč kar nekaj velikih težav na tem področju, ki so povezane z podnebnimi spremembami, z škodljivci za rastline, pa tudi z vodo. To je zelo pomembno vprašanje, o katerem moramo praviti še veliko raziskav. Zahteva veliko naše pozornosti in eh, ne samo v ZDA, ampak po vsem svetu. Presenetil me je komentar, ki smo ga slišali, namreč, da se Evropska unija osredotoča na uh, razvoj podeželja, kot da se ZDA ne. Za mene je razvoj podeželja zelo pomemben. Sam sicer ne prihajam iz, eh, iz podeželja, prihajam iz velikega mesta Pittsburgh v Pensilvaniji. Um, eh, Potem pa sem se poročil z ženo, ki je prišla, prihajala iz majhnega mesta in sam sem začel zastopati kmete v tem majhnem mestu. Veliko kmetov je imelo težave v določenem obdobju in sam sem jih zastopal. To je bila izkušnja, ki mi je bila zelo pomembna. Dejansko sem začel zelo spoštovati naše kmete, ki obdelujejo zemljo in njihovo povezavo z zemljo. Prav zato sem si obljubil, da bom ustvaril kar se da veliko gospodarskih priložnosti za naše kmete. Ko je kmetijstvo postalo bolj učinkovito, eh, se je to že zelo spremenilo. Namreč včasih je bilo 90 odstotkov ZDA podeželja, sedaj pa je to samo približno 15 odstotkov. Torej nismo želeli ustvariti nekakšnega usporednega gospodarstva. Trenutno imamo tukaj eh, kmetijsko proizvodnjo, lokalni in regionalni živilski sistemi, ti so zelo pomembni za majhne in srednje velike kmete, potem eh, varstveni ukrepi, predvsem kar se tiče prsti, kakovosti zemlje, kakovosti vode. Eh, Sedaj pa ustvarjamo tudi nove priložnosti, nove gospodarske priložnosti za kmete, tako da bomo uspodbujali kmete, namesto da bi oni gradili veliko infrastrukturo, jih želimo uspodbuditi k temu, da uporabljajo bolj zelene tehnologije. To se nam zdi pomembno za njihovo vlogo v gospodarstvu pa še gospodarstvo, ki eh, temeli na eh, naravnih proizvodih, predvsem kar se tiče, da nadomeščamo pesticide in eh, druge stvari z bolj zelenimi sredstvi. Tukaj ustvarjamo veliko delovnih mest in eh, ponovno uporabljamo odpadke tako iz kmetijstva, kot tudi iz živinoreje. V tem sektorju je zaposlenih 4 milijone ljudi v ZDA in mislim, da se začenja nekakšen pripo, preporod tega naravnega gospodarstva na nek način. Tudi tukaj zagotavljamo delovna mesta za tiste, ki, živijo, ki želijo živeti na podeželju. Torej, to je ta komponenta podeželskega razvoja, ki je zame zelo pomembna, ker me res skrbi za te ljudi. Moja žena prihaja iz majhnega mesta, moji otroci tam sedaj odraščajo, moji prijatelji živijo v majhnem mestu in tam so me tudi izvolili na eh, moje trenutno mesto, tako da bom vedno trdo delal za to, da bodo ti ljudje zadovoljni. Veliko vprašanje je bilo tudi, kar se zatiče označevanja. Torej, trenutno imamo oznako za izdelke, ki niso GSO-vi. To smo nekako razvili, zato da bi ljudje, ki želijo označiti svoj izdelek tako, da nima eh, gensko spremenjenih organizmov vključenih, to lahko stori, mi pa preverimo, da je to res. Sedaj pa potekajo tudi pogovori v našem kongresu, da bi imeli nekakšno možnost, eh, da bi podaljšali barkodo ali pa QR kodo tako da bi vključevala več informacij. Veliko podjetij si želi možnost, da bi ljudje lahko z pametnim telefonom skenirali to kodo in potem imeli na voljo več informacij o tem, kakšni, kaj vsebuje nek izdelek. Ne bom predlagal, da bi tukaj imeli sistem z nič tolerantnosti, ampak sedaj imamo bolj natančne načine testiranja, in prav zato bo težko ustvariti nekakšno popolnost. Verjetno bomo morali določiti mejno vrednost, ki bo potem veljavna in eh, o kateri se bomo dogovorili. V prihodnosti se bodo naši potrošniki odločali, ali želijo kupiti ekološki proizvod neekološki proizvod, ki ne vsebuje GSO-jev ali pa izdelek, ki vsebuje GSO-je. Tako se bodo lahko potem odločali. Zastavili ste me vprašanje, če imamo kakšne rdeče linije. No, veleposlanik, ki se pogaja, je tisti, ki ima to pristojnost in verjetno ne bi bil preveč eh, zadovoljen z mojimi izjavami v zvezi z rdečimi linijami. Zaenkrat jih po mojem mnenju nimamo. Po mojem mnenju so na mizi seveda zelo pereče teme, težavne teme, o nekaterih ste že sami govorili, geografske označbe naprimer. Zakaj? To je zelo uh, zapletena tema, zato ker imamo uh, kmete v Iowa, v Wisconsinu, v Kaliforniji, ki proizvajajo sir in menijo, da bi lahko uporabili uh, generične izraze, naprimer mozzarella, parmezan in podobno ti kmete menijo, da bi lahko uporabljali te izraze, zato ker jih uporabljajo že zelo, zelo dolgo. Ljudje tukaj pa menijo, da bi morali te izraze ekskluzivno uporabljati zgolj tisti, ki so ustvarili eh, procese za eh, to proizvodnjo. Porajata se vprašanj, dve vprašanje. Prvič, kako odločiti, če je nekaj res, če se je nek eh, proces začel v določeni državi na določenem področju. Je to res ali ne in ali to velja ali ne. Drugič, kaj se zgodi z izrazi, ki so v splošni rabi in ki, če bi bili prepovedani, bi predstavljali eh, nekakšno oviro za eh, proizvode na trgu, ki so že dolgo tam. Kako omogočiti nekomu, da ima viden proizvod, brez da bi s tem eh, škodili nekemu drugemu generičnemu proizvodu. In to je vprašanje blagovnih znamk. V sporazumu TPP imamo del o geografskih označbah in tam smo vzpostavili takšen uh, proces, takšen postopek ugotavljanja uh, vrednosti geografske označbe celo stran vprašanj sem si zapisal, tako da eh, jih ne bom reševal kronološko. Vprašanje volitev. Volitve so seveda pomembne in novi predsednik eh, bo morda imel malce drugačna stališča, zelo drugačna stališča ali pa enaka stališča. Po mojem mnenju večina kandidatov za predsednika, ki eh, bodo morda, ki imajo veliko možnost, da postanejo predstavniki Eh, svoje lastne stranke za predsednika, kandidati, eh, vsi ti, ki imajo možnost, da so izvoljeni, eh, so zagovorniki proste trgovine. Vsi glavni predsedniški kandidati torej podpirajo trgovino nasploh. Znotraj ZDA seveda obstajajo ljudje, ki imajo um, drugačna stališča in uh, tudi v moji stranki imamo nekatere, ki izhajajo iz delovskih gibanj, naprimer nekatere skupine eh, kmetov so izrazile določene dvome. Na drugi strani pa imamo večino organizacij, ki podpirajo takšne sporazume. Eh, to bo seveda dober pogovor, dobra, dobra razprava. Deloma je v ZDA izziv ta, da so tisti, ki zagovarjajo trgovino, neustrezno pojasnili, kako je trgovina pomembna za državo samo. Naprimer, eh, če se zapre neka tovarna, eh, ki zaposluje 300 ljudi eh, v ZDA in se to tovarno odpre nekje v tujini, bodo ljudje s prstom kazali na trgovino, čež da je trgovina kriva. Nikoli pa ne govorimo o tistih osebah, ki eh, dobijo delovno mesto, ki dobijo službo zaradi trgovine, zaradi teh novih priložnosti. Po mojem mnenju, torej, zagovorniki trgovine niso nujno na dober način pojasnili, kakšne so prednosti takšnih trgovinskih eh, sporazumov in dogovorov. Ta trgovinska razprava, ki nas čaka v ZDA v naslednjih šestih mesecih, bo po mojem mnenju eh, obvestila ljudi po celi državi o pomenu trgovine na to vprašanje jabolk in hrušk. Eh, po mojem mnenju je eh, ta akt v zadnji fazi v našem ministrstvu, k malu bo predmet razprave in revizije in eh, verjetno bo do tega prišlo k malu v bližnji prihodnosti. Vprašanje varnosti hrane je zelo pomembno vprašanje. Pred kratkim smo sprejeli eh, zakon o posodobitvi varnosti hrane. ZDA ima 15 različnih agencij eh, v zvezdni vladi, ki so na nek način odgovorne za varnost hrane. Predsednik in tudi sam sva govorila o tem, da bi morali imeti eno samo agencijo, ki je odgovorna za varnost hrane. S tem zakonom o posodobitvi eh, varnosti hrane želimo posodobiti sistem, FDA nadzoruje približno 80 odstotkov uh, proizvodov. Uh, ministrstvo pokriva meso, uh, perutnino in jajca. Če bi naročili naprimer pico, ki ima samo uh, sir, potem je FDA tisti, organ, ki eh, sprejema zakonodajo za to pico, če pa dodate papriko, pa eh, pokrivamo to vsi. In to je težava. Nima smisla. Takšen sistem nima smisla. In zato smo poskušali eh, rešiti trenutno situacijo. Včasih smo se osredotočali zgolj na reševanje kriz, če pride do težav, sedaj pa poskušamo delovati preventivno. Reformirali smo uh, postopek inšpekcij, spremenili smo uh, teste proizvodov, želeli smo zagotoviti, da uh, uskladimo varnost hrane kot sistem s tem sodobnim časom, tako da bo v prihodnosti lažje če bi želeli vzpostaviti eno samo agencijo, ki bi skrbela za eh, celotno področje varnosti hrane. Seveda je pomembno zagotoviti odgovornost, eh, ustrezno eh, raven odgovornosti, hitro se moramo odzivati, takoj moramo najti izvor določene bolezni ali pa težave. Imamo 300 milijonov potrošnikov in v celem letu je na bilijone priložnosti in možnosti za težave, tako da moramo pokriti vse. Naša živinoreja ima dobro definicijo trajnosti. Ne gre zgolj za socialno trajnost, ampak tudi za splošno blaginjo. Pri tem pokrivamo tudi okoljsko trajnost in pa ekonomsko trajnost. Če želimo imeti trajnostni sistem, potem ne moremo imeti uh, enega elementa ali pa dveh če imate najviše standarde na svetu, ne bo nič pomagalo, če jih nihče ne bo izvajal. Lahko imate nizke standarde in potem se porajajo vprašanja v zvezi eh, z dobrim počutjem živali in tako naprej. Pomembno je, da eh, trajno zagotovimo, eh, zagotovimo na vseh ravneh. Še naprej bomo sodelovali z ostalimi akteri na svetovni ravni, tako da bi ustvarili mednarodne standarde. Pomembna je preglednost, kar se tiče zahtev in mislim, da bodo eh, naši državljani odgovorili pozitivno. Potrošniki so zahtevni in tudi trg se odziva na te ukrepe. Nekatere eh, največje restauracije hitre prehrane spreminjajo svoje ukrepe zaradi tega, ker to zahtevajo potrošniki in tega bo vedno več. Govora je bilo o razliki med ekvivalentnim sistemom. Veliko vprašanj se je nanašalo na to. Verjetno časa za eh, poglobljeno razpravo o tem nimamo, ampak želel sem izpostaviti naslednje. Naprimer, biogoriva. Podpiramo biogoriva, ampak zgolj, če je krma proizvedena trajnostno. Tisti, ki pri nas eh, proizvajajo sojo, menijo, da to počnejo trajnostno ne sledijo istim standardom, standardom kot uh, vaši kmetje, ampak uh, imajo isti cilj. Po našem mnenju je to ekvivalenten sistem, ki pa ni identičen. Če definiramo, ustrezno definiramo cilj, ki smo si ga skupaj zastavili, je edino vprašanje na to, ali obstaja več poti do tega cilja ali ena sama. Če jih obstaja več, potem lahko imamo ekvivalentne sisteme, ki niso nujno identični. In te razprave o TTIP se bodo sukale prav koli tega, kaj je cilj, ki ga želimo doseči in če lahko dosežemo ta cilj zgolj po eni sami poti. Podobno vprašanje je vprašanje geografskih označb. Je to edini način zaščite dodane vrednosti proizvoda ali lahko z blagovno znamko rešimo to vprašanje ali pa lahko razvijamo neko umestno uh, rešitev? Zastavili ste me vprašanje v zvezi z definicijo majhnih kmetij. Imamo 2,3 eh, milijona kmetov v ZDA, glede na našo definicijo. Eh, Kmet je vsak, ki proizvaja proizvode, eh, ki so vredni 1000 dolarjev ali več. To je precej široka definicija kmeta, ampak od teh 2,2 milijona imamo nekaj več kot en milijon kmetov, ki proizvajajo produkte, ki uh, so vredni manj od 10 tisoč dolarjev. Večina ljudi, ki jih definiramo kot uh, kmete, pade v to kategorijo. Ustvarjajo torej proizvode, ki so vredni manj kot 10 tisoč uh, dolarjev. Verjetno uh, imajo manjšo uh, produkcijo, prodajajo naprimer uh, jabočni sok, jabočnik ali kaj takega na lokalnem trgu. Na to pa imamo eh, nekaj tisoč proizvajalcev, ki eh, proizvajajo proizvode v vrednosti od 10 tisoč do 50 tisoč dolarjev. To so družinske kmetije, eh, majhne ali pa srednje velike kmetije. In te bi v ZDA definirali kot družinske kmetije na to pa imamo približno 200-300 tisoč proizvajalcev, ki uh, eh, proizvedajo proizvode v vrednosti več kot 250 tisoč dolarjev. Proizvedajo večino uh, proizvodov v ZDA, ampak njih tako veliko. Večina kmetov pa je manjših, uh, pod 250 tisoč dolarjev. večina tistih manjših kmetov eh, sama dela na kmetiji, bodi si to počnejo sami ali pa eh, njihove žene. Poskušajo, poskušamo jim omogočiti, da eh, obdržijo svoje kmetije, brez da bi morali delati še kje druge, brez da bi potrebovali še eno delovno mesto. Mladi, ki vidijo, kako trdo delajo njihovi starši, niso tako uh, Eh, zainteresirani za delo na kmetiji, zato jim želimo omogočiti boljše življenje. In na to še vprašanje ekološke pridelave in GSO, kako ta dva sistema so obstajata v ZDA. To razpravo smo začeli pred nekaj leti, imeli smo program AC21, gre za 21 oseb, ki predstavljajo širok spekter raznolikosti ameriškega kmetijstva. Imamo proizvajalce, ki uporabljajo GSO, ekološke eh, pridelovalce in tako naprej. Razmišljajo o tem, kako združevati ekološko kmetijstvo, eh, GSO in tako naprej. Pripravili so več eh, priporočil. Najprej informiranje o tem, kaj počnejo njihovi sosedje kmetje. Eh, gre tudi za to, da proizvajalci semen eh, pripravijo ustrezne eh, informacije o tem, kdaj sejati, kje in kako, tako da se zmanjšajo tveganja. Na to dodatna orodja za zmanjševanje tvegan za ekološke pridelovalce, tako da bi lahko spremenili sistem nadomestil v primeru težav. Še ena zadeva, je dodatna raziskava, so dodatne raziskave o driftu. Odkrili smo, da eh, to morda ni tako problematično, kot eh, smo omenili, vsaj pri nekaterih posevkih, naprimer alfalfa. Na to zastavili smo vprašanje ekološkim pridelovalcem, eh, koliko ljudi se je soočalo s ko kontaminacijo, ni veliko. Takšen odgovor smo dobili. Približno 20 tisoč oseb ima certifikacijo za ekološko pridelavo. Nekateri se morda tako eh, prodajajo, ampak nimajo načeloma uradnega certifikata. Vseeno pa. Eh, zadoščajo zahtevam, ampak uradna številka je približno 20 tisoč ekoloških pridelovalcev. Nekdo je omenil eh, glasovanje iz leta 2005, ne vem, takrat sem bil guverner, tako da moram to preveriti. Če mi date nekaj več informacij, bom poskušal najti eh, razlago za to, kar ste omenili. No, časopisi nimajo vedno prav, ko poročajo o različnih stvareh. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Morda sem na kakšnega pozabil, ampak mislim, da je bila to dobra razprava. Najlepša hvala. Ogromno vprašanj smo imeli, eh, zelo raznolika so bila. Hvala za odgovore. Rad bi se vam še enkrat zahvalil. Ta aplaus je eh, znak, da eh, je bila razprava dobra. Na začetku ste dejali, če se ne motim, da ameriškega kmetijstva ne razumemo dobro, še posebej v tujini po mojem mnenju je to pomembno sporočilo. Tudi nam se namreč včasih zdi, da našega kmetijstva drugi ne razumejo najbolje. Tudi znotraj Evropske unije. Nekaj se morda dogaja na tem področju, ampak to je specifični sektor gospodarstva in eh, ga je težko vedno primerjati z ostalimi deli gospodarstva. Ko ste govorili o Eh, varnosti hrane in o ustrezni preskrbi s hrano, eh, sem želel dejati, da bi moral TTIP stremeti k temu cilju. Morali bi ustvariti skupno razumevanje kmetijskih vprašanj. To je bistvo globalizacije. In do tega je prišlo naprimer na področju eh, financ, v finančnem sektorju in to se dogaja tudi v kmetijskem sektorju. Ampak tudi v tem primeru potrebujemo pristojnosti države. Eh, prosti trg sam namreč ne more nadzorovati samega sebe. Ko govorimo o finančnih institucijah, se zdi, da eh, tržni instrumenti tam eh, delujejo precej lažje kot pa v drugih sektorjih gospodarstva. Na področju kmetijstva je lahko rast ali pa izguba pridelka rezultat podnebnih sprememb. Leta 2050 nas bo morda že 10 milijard, kdo ve, in če do takrat. Uh, Še naprej rase poraba eh, beljakovin v eh, azijskem uh, srednjem sloju, bomo imeli še več težav zaradi pomankanja vode, zaradi erozije tal, uh, zaradi lastništva nad eh, zemljo. Mislim, da so naša stališča, kar se teh stvari tiče, eh, zelo podobna. Ko vas poslušamo, gospod minister, eh, bi res lahko rekli, da je ameriško kmetijstvo zelo podobno evropskemu kmetijstvu. Ampak, po mojem mnenju, je teh razlik več, kot smo slišali danes. Vemo, kako raznoliko je že samo evropsko kmetijstvo. Naprimer, eh, ogromne razlike obstajajo med jugom in severom eh, Evrope in morda so te razlike še večje kot v ZDA. Gospod minister, še enkrat najlepša hvala za sodelovanje, najlepša hvala za obisk. Brez dvoma bomo ponovno eh, analizirali informacije, ki ste nam jih podali. Po, no, po mojem mnenju je bila ta izmenjava zelo dobra. Izvolite. Opportun Najlepša hvala, gospod predsednik, še enkrat bi se vam rad zahvalil za to priložnost, hvala za čas, ki ste mi ga namenili, za pozornost, ki ste mi jo namenili. Dvoje bi dejal ob koncu. Prvič, Evropa ima um, zelo dobro uh, podobo v svetu, uh, znana je po dobrih proizvodih, uh, po dobrem kmetijstvu in to zanima ameriške potrošnike. Zato, uh, je takšno neravnovesje eh, v trgovini, kar se tiče naših proizvodov in vaših proizvodov. Vaši proizvodi imajo zelo visoko dodano vrednost. Eno od vprašanj je bilo, kako lahko Evropa eh, preživi v tem procesu. Po mojem mnenju, na ta način, da se še vedno osredotoča na te visokokakovostne proizvode. Ne glede na to, pa vsi, ki nas zanima kmetijstvo, vsi, eh, ki nas zanimajo kmetije, stojimo pred izbiro. Soočamo se s podnebnimi izzivami. E, podnebnimi izzivi, se pravi, čujem. In kot globalna skupnost moramo začeti resno reševati ta vprašanja. In o tem se bomo pogovarjali med drugim v Parizu. Drugič, kar se tiče trgovinskih sporazumov, moram dejati, da sem eh, sam vedno gledal na kmetijstvo kot na sektor, ki je povezan z drugimi deli gospodarstva relativno majhen sektor v ZDA, res, ampak včasih se zgodi, da kmetijska vprašanja niso vedno eh, na vrhu seznama pogajalskih elementov. Morda se govori predvsem o farmacevskih podjetjih, o eh, različnih stvarih, ki so izjemno pomembne za gospodarstvo. Ampak konec koncev je pomembno predvsem eh, to. Če ne podpiramo kmetov, če bodo morali eh, svoj poklic obesiti na klin, potem bomo ostali brez hrane. In eh, vsi ljudje, eh, voditelji naših držav, morajo razumeti pomen, ki ga imajo kmetje. Spoštovati je treba eh, kmetijstvo in kmete in to še posebej velja za mojo državo. Kot sem dejal, smo to zelo pomembno odgovornost predali majhni skupini eh, kmetov, zato da lahko mi sledimo našim ciljem in sanjam in eh, hvaležni moramo biti za delo, ki ga upravljajo. Ljubujeme. Še enkrat najlepša hvala, gospod minister. Mislim, da je bila ta izmenjava mnen zelo plodna za obe strani. Prepričan sem, da se bomo večkrat razmi, eh, vračali k takšnim razpravam. Sedaj pa eno minuto odmora. Thank you. Thank you. Slovenstva imamo opožnjenje. Se prečujem, zamudo imamo. Sedaj peta točka. Nisem prepričan, kaj je bolj, kaj je boljše, katero točko bi imeli najprej, ampak dobro, imeli bomo izvnjavo mnenj s komisijo o potekajočih trgovinskih pogajanjih na področju kmetijstva. Po izvenjavi mnen z ameriškim kmetijskim ministrom bomo sedaj imeli izmenjavo mnen z gospodom Johnom Clarkom, vršilcem dožnosti generalnega direktorja v GD Agri, ki se ukvarja z dvostranskimi trgovinskimi pogajanji. TTIP spada tudi v to. Lahko vprašam, ali je ta sestanek tudi prenašan po spletu ali je to sestanek za zaprtimi vrati? Je prenos prek spleta.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 ki je imel svojo lično predstavitev. Ne želim biti konkurenčen, vendar pa na svoj skromen evropski način želim na kratko povedati, kako kaže glede trgovinskih pogajanj, glede za trgovinskih pogajanj na področju kmetijstva. Drugo bo tema dvostranska trgovinska pogajanja in tretja boljša uporaba boljša uporaba trgovinskih sporozumov, ki so že v veljavi. In potem končno nekaj, kar je gospod Vilsak tudi omenjal, širše vprašanje varnosti živil in mednarodnega sodovanja. Pa začnimo z nekaj številkami. Trgovinska agenda GDA GRI je pomemben del SKP in pomembno je davkoplačevalcem nakazati, da kmetijstvo prispeva k dobrinam, pa tudi k rasti, no splošno. Prispevamo k rasti in delovnim mestom v EU. Podpiramo približno 2,2 milijona delovnih mest v Evropski uniji in to neposredno. Če se ogledamo graf, diagram, ki je pred vami, lahko vidite, da smo že četrto leto zapored največji svetovni izvoznik pa tudi uvoznik. Kmetijskih proizvodov, torej imamo črto nič, vse, kar je zgoraj, je izvoz, spada pa uvoz. Ne izvažamo pa samo proizvodov vsake dodane vrednosti, imamo tudi srednje proizvode, pa tudi žitarice, torej primarne proizvode. Od leta 2007 se nadaljuje trend kljub eh, ruskemu embargo, ki je predvsej vplival na izvoz, vseeno izvoz raste in približno 6 odstotkov vsako leto. Napovedi so globalno gledano pozitivne. Popraševanje v Evropi bo omejeno in tudi eh, minister Vilsak je to dejal, videli bomo velikansko povečanje popraševanja v hitro rastočih gospodarstvih Afrike in Azije. Šlo bo za rast, hitro rast prebivalstva in tudi za vedno večji srednji razred. Potrebovali bodo več beljakovin, mesa, procesiranih izdelkov in tukaj je Evropska unija zelo dobra, kar se tiče izvoza. In potem, če si ogledamo uvoz lani, večinoma uvažamo iz ZDA in Brazilije svojo, primarne izdelke, lešnike iz Kitajske, potem iz Indonezije palmovo olje in eh, v bistvu uvažamo primarne proizvode za nadaljno procesiranje. Če si ogledamo potem naslednjo prosojnico, kar se tiče izvoza, to so naši največji trgi ZDA, Vzhodna Azija, Jugoshodna Azija, Kitajska, Bližnji vzhod je zelo velik trg za žitarice in do sredine prejšnjega leta tudi Rusija. Tako, sedaj pa na kratko o agendi STO deset dni pred ministersko konferenco v Nairobiju smo. Mislim, da lahko rečemo, da je dostop do trga na področju kmetijstva in subvencije nekaj, kar ne bo na dnevnem redu. Nairobija šlo bo za izvozno konkurenco, to bo na dnevnem redu in na ministerski konferenci v Nairobiju bomo skušali doseči ustrezen rezultat da se ne bi osredotočali samo na izvozne subvencije. Izvozne subvencije naj bi trajno omejili v Nairobiju, to bi bilo možno le, če bi istočasno druge oblike izkrivljanja trgovine, kot so izvozna posojila, pomoč v obliki hrane in tudi drugi instrumenti, bili bolj urejeni. Torej, ne bomo enostransko eliminirali izvoznih nadomestil. Tako, sedaj pa dvostranski odnosi. Dvostranski odnosi so zelo pomembni že kar nekaj let, ker nimamo rezultata na ravni STO. Na področju kmetijstva je edini način, kako lahko zmanjšamo carine z dvostranskimi prostotrgovinskimi sporazumi tukaj lahko vidite sporazume, ki so bili sklenjeni v zadnjih dveh, treh letih. Tudi zanimive s Kanado, Perujem, Korejo, Južno Afriko. Prejšnji teden smo tudi zaključili sporazum z Vietnamom. To je zelo pozitivno, kar se tiče kmetijskega vidika. Na vietnamski strani so v polni meri liberalizirali vse sektore, kjer nas zanima izvoz, mlečni sektor, svinjina, govedina in tudi procesirani kmetijski proizvodi. Istočasno za naš uvoz iz Vietnama pa smo lahko poskrbeli za naše občutljive sektore, kot je riž, škrop in sladkor. Ne s polno liberalizacijo, temveč eh, s tarifami in kvotami. Kar se tiče geografskih označb, o tem smo veliko slišali malo prej bo, bomo imeli polno zaščito 170 najpomembnejših proizvodov z geografskimi označbami. To bo omogočilo našim izvoznikom sadja, da bodo dostopali do trga 90 milijonov Vietnama, ki hitro raste in to je dobro tudi za pogajanja o drugih sporazumih, katerih se pogajamo v vzhodni in jugovzhodni Aziji. Pa si pogledamo naslednjo fazo dvostranskih prostodržinskih sporozumov Kitajska, Kitajska, geografske značbe, države, zarivske države in Japonska. Japonska, torej tukaj je tudi zelo pomemben trg za kmetijske proizvode, je zelo zaščiten trg, tudi za geografske značbe in skušamo z Japonsko doseči dober rezultat, ne bomo zadovoljni s prejemanjem skromnih zahtev TPP-ja in tudi ne nižjih ambicij Japonske samo zato, da bi hitro sklenili sporozume, ker bi to pomenilo seveda negativne posledice za naše izvoznike. Veliko se osredotočimo na TTIP, to je danes popodne. To je ena od desetih prednostnih nalog Junkerjevega načrta. To je seveda pomembno za kmetijstvo. Ključnega pomena pa bo najti pravo ravnovesje med našimi defenzivnimi in ofenzivnimi interesi. Imamo seveda nekaj interesa za izvoz, predvsem mlečnih izdelkov v ZDA, za nekatere mestne izdelke in za žgane pijače in vina in za geografske označbe. Prav tako imamo nekaj občutljivih vprašanj. Glede tega moramo biti iskreni in gospod Nikolson je to dobro povedal. Govedina, perutnina, prašiče meso, do določene mere potem tudi etanol, škrop in riž. Tukaj je, so stroški pozorne Evrope veliko više kot ZDA. In eh, ZDA so bolj konkurenčni zaradi velikega obsega proizvodnje. Tako da bomo v TTIP-ju poskušali se izogniti popolni liberalizaciji teh sektorjev, kajti to bi pomenilo prevelike težave za evropsko kmetijstvo. Namesto tega bomo morali najti bolj uravnotežen pristop pri kvot, ki bodo ZDA dali določene koristi, po drugi strani pa bomo zaščitili naše kmetijstvo in naše kmete. Mislim, da je ameriški minister to eksplicitno priznal danes popodne, ko je dejal, da seveda želimo obdržati kmetijstvo, tako ZDA kot v EU, ker je to tudi družbeno pomembno. V tem odboru je vedno pomembno izpostaviti, da obstajajo občutljivi sektori, vendar pa naši zdravstveni standardi v TTIP ne bodo predmet pogajan. To je bilo že ponovljeno, veliko krat, ponavljam to še enkrat, ne bomo ogrožali naših zdravstvenih in varnostnih standardov, kar se tiče živil. To pomeni, da ne bomo imeli klorirane perutnine na policah trgovin in pri nas doma. Zelo pomemben sporozum, ki bo verjetno v prihodnje zelo pomemben, moramo pa zelo podrobno oceniti vpliv na evropsko kmetijstvo, torej Merkosur, sladkor, meso, primarni proizvodi, tukaj so močni proizvajalci in mislim, da bomo morali paziti na te sektore v prihodnosti in tudi v pogajanjih z državami Merkosurja. Poglejmo še nekoliko dlje v prihodnost. Nekateri ste morda prebrali sporočilo komisije o strategiji trgovini in naložbah. Tukaj imamo ambiciozne načrte za prihodnost. Komisija si želi mandat 2021-2027 za pogajanje, začetek pogajanja za Avstralijo, Novo Zelandijo, pa tudi s Čilom in Mehiko. Če se bodo ta pogajanja začela, bodo to pogajanje poleg pogajanj z državami Merkosurja in ZDA. In točno zato je moj komisar izkoristil vsako priložnost, da je ostala, da poskrbimo za občutljive točke v našem kmetijstvu pri teh pogajanjih ne smemo biti, ne smemo se delati v tvar, da bi lahko dosegli dober rezultat, če ne bo pravnega ravnotežja. Ravnovesje je pomembno, potrebno je tako politično kot ekonomsko doseči spremljive sporozume. Moje sporočilo za vas je, da morate ostati v tesnih stikih, kolegi iz odbora INTA, pa tudi z vašimi voljivci in akteri, tako da bo do interesi evropskega kmetijstva ustrezno obravnavani v teh prosvetrgovinskih sporozumih. Pa še nekaj o geografskih označbah. To je vedno prednostna naloga v naših pogajanjih o prostotrinskih sporozumih. Tukaj na tem zemlji vidite, kje že imamo sporozume, s katerimi državami že imamo sporozume glede teh geografskih označb, s katerimi se še pogajamo in eh, kje si pridevamo prihodne pogajanja. To so proizvodi visoke vrednosti za Evropsko unijo, veliko ljudi zaposlujejo, imamo tisoče MSP-jev, manjših in srednjevelikih kmetov po vsej EU. In tukaj to ni posebno z treh, štirih držav članic. Vse države članice so sedaj že aktivne na področju geografskih označb in so našle precejšen trg. In kot je dejal ameriški minister, smo znani po visokokrasnih varnostnih proizvodih in tukaj je kraljska znašba Svobodina na tem področju. TTIP in drugi sporazumi tukaj bomo skušali zagotoviti visoko raven zaščite za naše geografske označbe. Predlog ministra pa ne bo spremljiv. Zaščita v ZDA geografskih označ ni dovolj visoka za nas in eh, stroški so previsoki za naše manjše kmete. Še nekaj? Implementacija trgovinskih sporazumov. Seveda ni dovolj samo izpogajati jih, potrebno je potem potegniti tudi koristi za kmete, torej jih je potrebno stezno izvajati. Potrebno se lotiti odstranjevanja tehničnih ovir s tretjimi državami. Nima smisla, če zmanjšamo carine, pa potem ne moramo izvažati naših dobrin, ker imamo netarifne ovire in SPS-e. Ena od prednostnih nalog komisije in gospoda Hogana tudi zaradi ruskega embarga je diverzifikacija naših izvoznih trgov. Še prav posebno tako, da se agresivno lotimo netarifnih ovir in SPS-ov, s katerimi se še soočamo po svetu. Spet izražamo govedino Kanado po 15 letih zaradi bolezni norih krav. Tudi na turški trg spet uspeli priti in jabolka in hruške bodo kmalo na trgu ZDA, upamo. Kmalo bomo imeli odločbo na to temo in potem Latinska Amerika jagodičeve. Tukaj je bilo veliko uvir. naše trgovinske misije in promocija so zelo pomembne po vsem svetu. Nedavno smo z vašo pomočjo sprejeli uredbo o promociji, sedaj bo stopila v veljavo in je že precej uspešna, saj vedno več držav članic uporablja promocijske dejavnosti in tako širi nabor proizvodov po vsem svetu in ciljamo potem na več držav, ne samo na tiste najpomembnejše, Rusija, Kitajska, ZDA, ampak zdaj tudi Južna Amerika, Afrika in druge države. To je torej zelo pomembno in komisar to podpira z komisijami na visoki ravni, posod po svetu, posod po svetu tudi v hitro rastočih gospodarstvih in je tudi seveda stikih z različnimi sektorji v teh državah. Šel bo v Mehiko in Kolumbijo februarja, na Japonsko, na Kitajsko aprila in Vietnam in Indonezijo potem kasneje, naslednje leto, verjetno pa tudi Afriko, torej vsi najpomembnejši trgi, ki jim nismo namenjali dovolj pozornosti. In še zadnja točka. Predsednik, vidim, da sem predolg. Kar se tiče mednarodne varnosti živin. Ameriški minister je govoril o prihodnih izzivih, da bi naj do 2050 nahranili 9 milijard ljudi. Ljudje jejo več, eh, hočejo več kalorij, tako da bo verjetno šlo za 11 milijard ljudi, ne 9. Tudi tukaj moram degrati svojo logo, kar se tiče mednarodne varnostne živil. Z reformirano kmetijsko politiko smo sedaj na boljšem glede promocije našega kmetijskega modela. Lahko se izmenjujemo izkušnje z drugimi državami, razvijamo dvostranske odnose in tudi razvijamo tržno orientacijo naše proizvodne. Skušamo se izogibati izkrivljeno konkurence, skušamo imeti pošteno trgovino in prav tako lahko izpostavimo vlogo inovacij, raziskav na področju kmetijstva. Gre pa tudi za obnavljanje generacij mislim, da je vse to zajeto v SKP in to bo pomembno ne samo za prihodnost eh, varnosti živil v Evropi, temveč na splošno. V Evropi se soočamo z enakimi izzivi kot eh, po drugih delih sveta. Komisar in njegova ekipa, tudi jaz sam, dajemo veliko pomena razvoju politik eh, varne hrane z našimi partnerji in to obravnavamo G7, G20, z našimi dvostranskimi odnosi, odnosi s državami pod Saharske Afrike in tudi z novimi razvojnimi cilji po letu 2015. Ne gre samo za trgovino in investicije, gre tudi za to, da skušamo razširjati in spodbujati dobro kmetijsko politiko izven meja Evropske unije. Naj zaključim, komisija želi tesno sodelovati s tem odborom pri prepoznavanju priložnosti in odpiranju trgov, širiti trgovine. Želimo razpravljati o naši trgovini na uravnotežen način. Pogovoriti se moramo s kmeti in z vsemi partnerji, da bi lahko izkoristili vse naše trgovinske možnosti in da bi tudi našo obrambo ustrezno kalibrirali in ne pretiravali. Računam na vašo pomoč, da bodo občutljiva vprašanja v področju kmetijstva v nekaterih sektorjih z nekaterimi državami dobro razumljena in da jih bomo upoštevali v razpravi, ko bomo predstavljali nacionalna in evropska stališča za prostotrgovinske sporozume. Hvala lepa, predsednik, se opravičujem, če sem bil nekoliko predolg, ampak vprašanje je pomembno. Hvala lepa, kolegice in kolegi. obljubim vam, da se bomo na to vprašanje v prihodnosti še vrnili. To bomo počeli sistematično, zato da bi nadzirali potek pogajen, kajti to je ključno vprašanje za evropsko kmetijstvo. Zakaj to pravim? Zato, ker se bomo na to gotovo še vrnili in želim torej, da spregovorite za minuto pri 50 sekundah vas bom upozoril. Gospod Nikolson. Hvala še. Hvala lepa. Dobro ste opremljeni. Tako da vam ni potrebno skrbeti, kar se tiče pogajanj ZDA. Kar se tiče STO, naslednje vprašanje. Ali STO sploh še deluje? so pogajanja, ki jih imamo TTIP, z Mehiko, Novo Zelandijo, Avstralijo. Jeste sploh še pomembna? Tako smo našli novo podlago za pogajanja. Z vsemi potekajočimi pogajanji bo verjetno postalo pomembno, da bo tudi Merkosur na našem dnevnem redu. Je to zaradi spremembe vlade, vlad? No, nas mora skrbeti za to. In potem ekvivalenti. Govorili smo o trgovinskih znamkah in slišali smo oklevanje z ameriške strani, kar se tiče govora o teh temah. Trgovinske obveznice. Kaj pa to? kako se ne ukvarjamo s tem. Skušal sem biti kratek. Hvala lepa. Garcia? Garcia, prosim. Hvala lepa. Zahvaljujem se za to, da ste prišli danes popovdne k nam. Čisto kratka bom. Kdaj in kje bodo naslednje pogajanje o TTIP-ju? Veselim me, da so geografske označbe še vedno prednostna naloga, da so neizogibne v tem sporazumu, če sem prav razumela. In potem dogovor ZDA o vinu z leta 2006. Mislim, da imajo ZDA obveznost sprejeti še geografske označbe, ki še nismo izpogajali. Kakšno je stanje na tem področju? ali bomo ta drugi del z leta 2006 ustrezno dopolnili. Hvala lepa, gospod Dorfman. Rad bi začel s kratkimi označami. Večkrat ste dejali, da je to predvsem priložnost za manjše kmetije. To ne drži. Če se gledam, kdo prodaja proizvode s geografskimi označami, to niso samo majhne kmetije, to so tudi velike. Naprimer, če se gledam vinski sektor ali sektor sirov to poznam, saj iz države, iz katere prihajam, iz Italije. Potem pa še ena tema, o kateri nismo tako veliko govorili. Ne gre za to, da imamo ekvivalentne sisteme, gre za to, da američani uporabljajo naše oznake. To je ključna težava. Kako bomo zagotovili zaščito prek blagovnih znamk ali kakorkoli že, to ni tema. Ne smemo dopustiti, da se naše oznake, ki so za nas precej vredne, uporabljajo brez našega dovoljenja. Prav imate, ključno načelo naših pogajanj mora biti, da najdemo ustrezne rešitve. Pod raven Kanade pri TTIP-ju ne smemo iti, nikakor ne, sicer bomo imeli v prihodnosti velike težave. Tanta. Najlepša hvala. Mislim, da ste slišali, da gospod minister prej ni odgovoril na moje vprašanje v zvezi eh, z STO ko vidim, kako se razvija proračun, ko vidim, kako delate vi, ko vidim, kaj se dogaja v Braziliji, v Indiji eh, s proračunom za kmetijstvo, a se vam ne zdi, da je komisija vedno bolj osamljena kot eh, tista eh, zaščitnica tega templja in to je STO in Markeš. Ja, Hvala lepa. Ko pridete sem, pravite vse pozitivno, vse bo še boljše potem vam razložite enostavno, zakaj so cene za kmete vedno niže, čeprav imamo vedno večji globalni tržni delež. Ali pa mislite, da je trajnostno, če prodajamo mleko za 30 centov na liter. Morda boste raje povedali, s katerimi državami ne želimo skleniti prostovežinskih sporozumov, jih bo manj veliko je teh pogajanj in potem se seveda poraja vprašanje zastopanja interesov evropskih kmetov. Zdi se mi, da jih ne zastopate, ker ne gre samo za to, da bi uveljavljali njihove interese. Kmetijstvo tukaj še najmanj pridobi z teh sporazumov in mislim, da je to potrebno spomeniti. In potem se mi zdi nesramno. Vedno rečemo, vodili bomo razpravo in eh, bodite v stikih s kolegi v odboru INTA. Pri nas se moramo pogovarjati o tem, če se sklene sporazum z Vietnamom. Želimo o tem tudi razpravljati, ne pa samo dobiti rezultata. Andriju. Gospod Andrija, najlepša hvala, gospod predsednik. Ko poslušamo, ni nekih težav. Zdi se, da gre vse po načrtih. Imam pa vprašanje v zvezi s tem in v zvezi z geografskimi označbami. Točno bi rad vedel, kaj konkretnega ste dosekli v pogajanjih, kar se tiče geografskih označb. Gospod minister prej eh, ni želel točno komentirati, kaj se dogaja v pogajanjih, vseeno pa je treba dejati, da je v Evropi to zelo pomembna tema. zanima me, kakšne so izmenjave eh, mnen med vašim direktoratom in direktoratom za trgovino in eh, kaj menite o nesprejemu sporazuma. Gracias, presidente. Eh, bueno, Tendrá minuta. Pregunta es la primera. ¿Con qué organización? Hvala lepa. Vprašanje. S katerimi organizacijami evropskih kmetov se bodo povezale te misije in potem Kanada, kako se odvija pogajanja, kako se odvija izvajanje in potem še eno vprašanje, kateri so očutljivi proizvodi, kar se tiče TTIP-ja, torej tisti proizvodi, ki ne bodo odprti za uvoz. Bogovič. Eh, hvala. Eh, Mi smo na našem odboru sprejeli določeno priporočilo k resoluciji o TTIP-ju in zapisali, da bomo spoštovali evropske kmetijske prakse. E, jaz moram reči, da sem zelo podrobno spremljam področje pesticidov in e, po tistem poglavju, ki sem ga podrobno prebral, nisem imel občutka, da bomo spremljali naše pozitivne prakse, ampak da bomo se prilagodili nekim OECD-jem praksam. Jaz mislim, da mora se o teh sporazumih zelo podrobno pogovarjati, imeti čas za to in, eh, in tudi iti od poglavja do poglavja, kaj si nasprotnem primeru bomo eh, Sloven evropskega kmeta, evropskega potrošnika spravljali v zelo težak položaj, predvsem kmeta. Mi radi rečemo, da je običajno kmet najprej žrtvo na šahovnici in eh, mislim, da smo tisti, ki smo v tem, tem odboru tisti, ki moramo kmeta zaščititi in takva intervencijska politika kot je druge, eh, pri nas pa zgolj politika v okoljske ukrepe, razvoj podeželja, evropskim kmetom ne daje konkurenčnosti. Prosim, da poveste, kako varujete in to, da bodo evropski kmeti ostali v, v svoje dejavnosti. Pan, pan posel Evrope. Ačiū pirmininkė. Ačiū už pateiktą informaciją, bet kažkaip tai truputį. Hvala lepa gospod predsednik, zdi se mi čudno, dolgoročno gledano, da bo prihajalo do pomankanja določenih proizvodov. Globalna populacija se povečuje, da pa leto in pol že imamo presežek v mlečnem sektorju in mesnem sektorju. Investiramo v nove trge, vendar pa, zakaj pravzaprav gre gre za pomankanje trgov ali morda trgi niso dovolj dobri. Moje vprašanje torej je, kakšen bo vpliv sporozuma TTIP na kmetijstvo. Veliko študij pravi, da bo do vplivi na trg Evropske unije negativni, da bo torej prišlo do negativnih vplivov. Kakšna je vaša reakcija na to? Eh, Gospa Aguilera, hvala lepa. Slišali smo o sporazumu z Vietnamom. To je sporazum, ki v Andaluziji, v Španiji, ljudi skrbi kaj lahko zagotovite proizvajalcem mriža v Evropi glede tega sporazuma, skrbi jih. Sploh pa niste omenili olivnega olja. Kakšne odškodnine bi pa lahko dobili na tem področju? Kakšna jamstva? Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Komisijo bi vprašala, kako opredelite občutljiva področja. Mislim, da nismo dobili ustreznih, natančnih opredelitev, rada bi vaša opredelitev. Potem trgovinski sporozumi, kar nekaj primerov je bilo, še dva primera, najprej mlečni sektor v ZDA. Omenili so, da bodo dobili dostop, vendar pa smo šele sedaj se zmeli tarifam na področju smetane in masla. In tukaj se mi zdi to protislovno. In če potem pomislim na Kalifornijo, kjer uporablja veliko pesticidov, če bi tam sploh ni več, potrebno jih je uvažati, če bomo meje še bolj odpirali, kako bomo pa na primer zaščitili proizvodno mandljev v Evropi. Potem govorili ste o veliko področjih za kmetijstvo. Radi bi imeli prednosti za živilsko industrijo, ne pa samo za kmetijstvo to da bodo kmetje lažje preživeli. Mr. Clark, <clears throat> una domanda molto, molto rapida. Nell'accordo col Pacifico. Gospode Castro, hitro vprašanje, na kratko. Sporozum ZDA s tihomorskimi državami, z enajstimi državami, so se dogovorili o geografskih označbah. Ali je to nevarno za nas, nam lahko to škodi? Pod Flanagan. Pod Flanagan? Thank you. And, uh, Hvala lepa. Kar se tiče vaših pripomp in pripomp drugih glede ameriškega ministra, da, če želite z nekom poslovati, morate biti prijazni in prijateljski z njim. Da pa tukaj mislim, da ste bili kar preveč prijazni, se prav velikega navdiha ni bilo. Nekaj zadeve je bilo zanimivo. Ko je bil guverner, je bil imenovan za biotehničnega politika leta. Vendar pa seveda ni tako enostavno to, nagrado je dobil z določenim razlogom. Zakonodajo, ki je predlagal, je predlagal z določenim razlogom in potem se je to ogledati. Pogajanja in pogovori, ki tečejo, vse to se mi zdi lažno. Kdo se pogaja? Na naši strani je komisar Hogan. Učitajo mu profesionalno nekompetenco, pomankanje izkušenj, neopoštevanje interesov kmetov in kad resem se, ko mi nekateri govorijo, da bo to človek, ki nas bo za to poskrbimo, v katero smer to gre. Pa no, se obuda.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 še naprej govorimo o geografskih označbah. Ali ste pomislili, pomislili na splošno označevanje eh, proizvodov? Pri nas že imamo težave, naprimer, kar se tiče države izvora. Sprejeli smo tudi resolucijo tukaj v Evropskem parlamentu. Mnenja so deljena. Zanima me, kaj bi lahko naredili v primerjavi eh, s tem. Eh, kaj bi lahko naredili, naprimer, na področju označevanja mesa in tako naprej. Thank you. Gospod Agil, izvolite. Najlepša hvala. Ja, kot veste, eh, se je Rusija odločila prepovedati uvoz iz eh, naših držav. Njihovi potrošniki pa še vedno potrebujejo živilske izdelke. Zanima me, ali je komisija opazila, kako se je povišal odstotek evropskih izvozov v Belorusijo, Ukrajino, Kazahstan, morda tudi v Mongolijo. Zdi se mi, kot da so našli nekakšna stranska vrata za uvoz evropskih izdelkov v Rusijo v bistvu. Najlepša hvala. Tako, uh, gospod Clark, morda kratek odgovor na to, če hočete, pa lahko odgovorite tudi pisno. Hvala za vse, vsa ta vprašanja. Zabeležil sem se nekako sedem eh, ključnih vprašanj. Najprej STO, ali je ta mrtva? Ne, to v bistvu ni res. Gre za pomembno organizacijo, ki nadzoruje izvajanje eh, trgovinskih pravil ter rešuje trgovinske spore. Pogajanja, kar se tiče dostopa do trgov znotraj STO, so trenutno nekako v eh, nepremičnem položaju, to je res, ampak vseeno se pogajamo tam v razli o različnih subvencijah in podobnih zadevah. Ko gre za takšne dvostranske odgovore, eh, dogovore, to vedno poteka v okviru STO, na tak način je to veliko lažje in bolj učinkovito. Slišali smo tudi vprašanje, kar se tiče um, podpore za rastoča gospodarstva, ki naj bi um, napačno spodbujala rast. Evropska unija se je odločila tukaj za eno vrsto podpore, druge države, naprimer Brazilija in podobne, pa drugo vrst, vrsto podpore. In to lahko vpliva na pogajanje znotraj STO v prihodnosti. Veliko vprašanje je bilo o TTIP-u. Nimamo še končnega datuma za naslednje pogajanje, verjetno konec januarja ali pa začetku februarja v Bruslju. O oznakah še nismo govorili znotraj te tipa. ZDA želijo čim bolj raziskati možnost označevanja, da bi na tak način dali potrošnikom možnost izbire za izdelke z GSO ali brez. Za Evropo to ni veljavno, mi imamo namreč prepoved eh, vključenosti GSO e izdelkov. Torej, označevanje pri nas ne bi bila dovoljšni odgovor na to vprašanje. Tudi vprašanje glede občutljivih izdelkov znotraj CTP in kako bomo to upravljali. Vem, da nisem omenil vseh izdelkov, to je jasno, ampak tukaj govorimo o govedini, svinini, perutnini, morda ne o predelani svinini, ampak eh, nasplošno gledano pa. Potem je tudi tukaj eh, sladkor, etanol, škrob. To so občutljivi izdelki za ZDA. Gre namreč za više proizvodne stroške kot v ZDA in prav zato eh, je tukaj tarifna zaščita relativno visoka pri teh specifičnih izdelkih. Torej, kar se tiče občutljivih izdelkov, tukaj ne bo prišlo do celotne liberalizacije tržišča. Pred kratkim je bila izvedena študija v SDA, ki je preverila, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do celotne liberalizacije. V ZDA bi pridobili 5,8 milijard dolarjev pri izvozu, mi pa bi pridobili samo 0,8 milijarde pri izvozu v ZDA. ta odstotek pa bi se še znižal, če bi imeli celotno liberalizacijo govedine. Torej, to je nesmiselno in prav zato bomo ohranili tarifne kvote. ZDA bomo omogočili boljši dostop na trgu, ampak samo v pogojih, ki so za nas eh, realistični. Veliko vas je omenilo tudi geografske označbe. Torej, ne strinjam se, da so te samo v dometu velikih podjetij. Ne, nekatere pomembne označbe, kot je naprimer eh, parmezan in podobno. To je podjetje, ki zaposluje veliko število ljudi v majhnih kmetijah po vsej regiji, kjer pridelujejo parmezan. Torej, veliko teh geografskih označb lahko uh, izsledimo do majhnega proizvajalca. Tukaj gre za različne izdelke, nekaterih tudi, eh, pri nekaterih je tudi zelo majhna proizvodnja, naprimer nekakšna hruška iz Portugalske, iz eh, regije Alicante, pa tudi zelo zanimive eh, majhne slive iz Francije in podobno. Gre torej za specifične izdelke. Kolega je vprašal tudi, kaj se dogaja z sporozumom o vinu iz leta 2006. Tam smo imeli zaščito določenih vin in drugih alkoholnih pijač, ampak žal nismo dokončali dogovora glede polgeneričnih poimenovanj, naprimer šampanjec, kijanti in podobne, podobne izrazi. Dogovorili smo se, da bomo še dodelali končno obravnavo teh imen, ampak eh, ZDA še niso našle končnega odgovora na to vprašanje. Prav zato je TTIP še zadnja priložnost, da zaščitimo teh 17 zelo pomembnih vin in eh, drugih okoljnih pijač ter njihovih imen. Kar se da tiče ekvivalentnosti sistemov, tukaj mislim, da Euro sistem ZDA glede zaščite blagovnih znamk ni dovolj močen, da bi zaščitil naše geografske označbe. Zakaj? Prvič, ne, čut, ne omogoča celostne zaščite naših živil in drugič stroški za zaščito nekakšnega imena so zelo visoki in jih majhna podjetja ne morejo plačati. Tukaj gre za milijone dolarjev, ki jih je potrebno uložiti v to, da se konstantno zaščiti ta beseda. Torej, ne zahtevamo, da ZDA spremejo naš sistem, ampak zahtevamo pa, da najdejo nek način, kako zaščititi naše geografske označbe. ZDA, na primer, avtomatično zaščiti njihove alkoholne izdelke, na primer Bourbon in eh, Tennessee Whiskey. To so nekaki, nekakšni posebni izdelki. V bistvu gre za geografsko oznako, samo ne rečejo jih tako. Torej, ta možnost obstaja, in eh, ZDA bi lahko našle nekakšno rešitev v tem smislu. Za ZDA še nismo prišli do nekakšnega končnega dogovora glede geografskih označb. Oni razumejo, da bomo morali to vključiti v TTIP, saj v nasprotnem primeru TTIP ne bo sprejet ne v svetu in seveda ne v eh, parlamentu. In te tip tudi eh, in ZDA tudi razumejo, da ne želimo spremeniti njihovega sistema in da tudi oni ne smejo spremenjati našega. Torej, to je že dober korak v pravo smer, ampak pot do končnega sporazuma je še dolga. Kolega je bil predvsej optimističen glede končnih eh, pogajanj. Sam mislim, da imamo tukaj še veliko izzivov, predvsem kar se tiče. Eh, Eh, mesa in storitev. Namreč trenutno se pogajamo z najbolj konkurenčnimi izvozniki mesa na tem področju. Kanada, to smo že sklenili, potem ZDA, Mercosur in Nova Zelandija. Prav zato ne bomo mogli liberalizirati ključnih sektorjev, poleg tega pa moramo upoštevati tudi povezavo med temi posameznimi pogajanji. Torej, pogledati si moramo celo sliko. Še tri točke imam, ali pa štiri. Merkosur, pogajanja z njimi se bodo morda nadaljevala, ne vemo. Prejšnji teden so o tem razpravljali in eh, razmišljali o tem, kdaj se bodo ponovno začela pogajanja. Sita kako potekajo ta pogajanja, to ni v celoti jasno. Mislim, da bo to kmalo uh, v svetu in potem parlamentu, ampak vprašanje je, kakšen sistem točno bo tukaj izbran. Vietnam in nekaj pomislekov glede riža, olivnega olja in uh, glede sadja. Tukaj smo jim ponudili tarifno kvoto, za riž relativno nizko kvoto, ki ne bo vplivala na evropski trg in na evropske cene. Olivno olje, pa sadje in zelenjava. No, Vietnam izvaža nekakšne, nekaj tropskih sadežev v Evropsko unijo in to ne vpliva na našo proizvodnjo. Kar pa se tiče olivnega olja, tukaj imajo v celoti liberalizirano tržišče in eh, to je torej dobra priložnost za izvoz še dva komentarja glede TPP-ja, pa glede Rusije. Kar se tiče TPP-ja najprej, tam je eh, poglavje o geografskih označbah, ki ne vpliva negativno na Evropsko unijo. Kaj tam piše? Piše, da če želimo zaščititi geografske označbe, je potreben določen postopek za transparentnost, za to, da se omogoči nasprotno mnenje, če nekdo pač želi temu ugovarjati to počnemo že tako in tako pri nas, tako da to ne bi smelo povzročati težav. Torej, TPP me resnično ni navdušil, pa še zadnji komentar glede Rusije. Res je opazili smo, da se je povišalo trgovanje iz Belorusije v Rusijo, pa tudi nekaterih balkanskih držav, ampak na to lahko vplivajo trije razlogi. Prvič, morda je šlo za napačno označevanje drugič morda lahko gre za kakšne razloge, ki jih mi ne poznamo. Sedaj ne izvažamo sira v Rusijo in eh, prav zato mlečni proizvajalci izvažajo več mleka v Belorusijo. Potem pa v Belorusiji to mleko pretvorijo v eh, sir in sir na to po zakonu eh, nekako uvozijo v Rusijo. Torej gre za poslovno odločitev. Poleg tega pa je prišlo tudi do nekaterih sprememb. Sedaj ni več mogoče izvažati svinine v Rusijo in prav zato je tukaj nastala, nastalo pomankanje. Druge države so se zato odločile izvažati več svinine v Rusijo, da bi zapolnili to pomankanje. Torej, ne gre nujno za nekakšna stranska vrata, ampak samo za različne razloge, zakaj se je tukaj povečalo trgovanje. Najlepša hvala. Tako gotovo se bomo še posvetili temu vprašanju v prihodnosti. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko, to je točka 6 na dnevnem redu. Upam, da lahko pripravimo naslednjo predstavitev. Spoštovani kolegi, medtem ko čakamo, pa bi vas rad obvestil o nekaj stvarih. Takoj po sestanku ob 36 minut bomo imeli eh, eh, sestanek eh, oziroma nekakšen eh, sprejem na svetu mladih kmetov CIA. Eh, Mladi kmetje nas vedno povabijo na božično novoletni sprejem. To bo v tej stavbi ob 6.30, torej takoj po sestanku. Tako se zdaj pa lahko kar takoj nadaljujemo um, na pregled proizvodnih metod v eh, kmetijstvu. Tukaj imamo predvsem vprašanje cen in tega, kako to vpliva na naše kmete. Poglejmo si, kaj se je spremenilo v zadnjih letih, kar se tiče krme, pesticidov, glede gnojil ter energentov. Gre za zelo pomembno temo in zato predla, eh, tukaj pozdravljam gospoda Dušena Drabiča in gospoda Veslerja iz Univerze v Vabingenu. Kar takoj vam predajam besedo, gospod Veseler, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z veseljem vam lahko predstavim rezultate naše študije. Bom ponovil še enkrat, torej veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj in predstavim rezultate naše študije o koncentraciji eh, sektorja kmetijskih surovin znotraj kmetijskih politik. Dobro je videti, da je tukaj še veliko eh, poslancev, kljub temu, da je tako pozno. Na naši univerzi razmišljamo, da bi imeli večerne, večerna predavanja, da bi bolje izkoristili prostore. In ko vidim, koliko ljudi je danes še tukaj, mislim, da bi bilo to res smiselno. Se bi veliko ljudi tudi zvečer rado prisluhnilo našim zanimivim predavanjem. Sedaj pa rezultati naše študije. Torej, imeli smo um, raziskovalno ekipo, sam sem vodja našega oddelka na univerzi v Wageningenu. Tukaj je pomagal tudi Alessandro Bonano, ki sedi v um, dvorani, potem so bili tukaj še Valentina in eh, Marcel Majer. Tako sedaj pa začnimo z predstavitvijo povprečne spremembe pri izdatkih na kmetijah v obdobju 2004 do 2012 za nekaj držav, vključno z različnimi sektori kmetijskih surovin, naprimer kar se tiče semen, krme, pesticidov, gnojil in sestavin za zaščito rastlin. Številke in spremembe se, se seveda razlikujejo po državah članicah. Tukaj opazimo prve spremembe in eh, kako to vpliva na ravni koncentracije v sektorju surovin. Kot vidite, se številke razlikujejo med državami, tako da je to težko primerjati. Upoštevati morate, da obstajajo velike strukturne spremembe med posameznimi državami. Zakaj smo pripravili to študijo? Povešalo, povečala se je spremenljivost cen surovin. Vemo, da je ta sektor zelo pomemben za kmetijstvo in eh, opazili smo, da obstaja vse večja vrzel med eh, cenami teh surovin v Evropski uniji in prav zato smo pripravili študijo. Uporabili smo dva, dve zbirki podatkov, ki jih vidite tukaj na zaslonu, pa tudi nekaj poročil strani podjetij Eurostat, FAOstat, torej eh, podatkovno bazo FAO pa tudi podatke iz eh, znanstvenih člankov in spletnih strani. Pogledali smo si, kako je z popraševanjem in ponudbo, koliko uporabljajo kmetije te izdelke in tako naprej. Kaj smo torej storili? Želeli smo identificirati, kako je z koncentracijo. Uporabili smo tako imenovan indeks Herfindal-Hirschman in k temu se bom še vrnil kasneje. Oglejmo si najprej semena. Tukaj vidite povprečne izdatke za semena v državah članicah in kot vidite, tukaj obstajajo velike razlike. V nekaterih državah so se ti stroški povišali, ampak v večini držav članic so se stroški za semena znižali. Na tej prosojnici vidite koncentracijo desetih najbolj pogostih eh, podjetij, ki prodajajo semena tukaj vodi DuPont, Monsanto, Sigenta, Grup Limagran, KVS, Bayer Crop Science in tako naprej. Ko si ogledamo te odstotke, vidite, da so odvisni, eh, da se razlikujejo kar precej. Ti odstotki so se povišali do leta 2012, potem pa so se začeli zniževati. Torej, če povzamem, na tržišču semen, so se uh, stroški spremenili iz 2 do 15 odstotkov in se nasplošno nižajo. Naš trg semen je manj koncentriran kot uh, trg semen po svetu. Indeks pa je 673. To je relativno nizko za Evropsko unijo, seveda pa obstajajo tudi velike razlike trgov semen po Evropi. Najbolj, najvišja koncentracija je pri sladkorni pesi. Tukaj imamo indeks 2444. To je torej zanimivo. Ko razmislimo tudi o prevzemih in na tem področju, vidimo, da obstaja veliko investicij v tehnologijo in manj prevzemov veliko naložb na globalni ravni pa je v Latinski Ameriki. No, sedaj pa krma. Krma predstavlja najvišji odstotek kmetijskih sorovin v Evropi, seveda pa obstajajo tukaj razlike. V nekaterih državah članicah so se stroški za krmo povišali, v drugih državah članicah pa znižali. Seveda pa ne moremo tukaj obravnavati krme kot enotne sorovine, ne, tukaj imamo različne vrste krme. Tukaj pa posebej sektor eh, krmne mešanice, kjer imamo 21 najbolj eh, uspešnih podjetij. Proizvodnja se giba med 6,4 megatonami do 1,2 megatoni za najmanjše podjetje. Gre za približno 16 odstotkov proizvodnje krmne mešanice na svetu. Večinoma se ta krmna mešanica proizvede in porabi v isti državi osem največjih eh, proizvajalcev pa lahko najdemo v Nemčiji, Franciji, Španiji, Združenem kraljestvu, Italiji, Nizozemski, Polski in Belgiji. Njihov promet se je povišal za 50 odstotkov, kar pomeni, da je eh, tukaj velika koncentracija. Ko pa si ogledamo odstotke, vidimo, da nas to še ne rabi skrbeti. Če si ogledamo energente tukaj, lahko vidimo, da je v preteklosti, da so se stroški za energente povišali v Evropski uniji. Največ eh, stroškov je za surovo nafto, pa tudi za naravni plin in druge energente. Tukaj so odstotki koncentracije. Vidimo, da obstajajo razlike med posameznimi tremi energenti ampak eh, ta koncentracija tukaj je višja kot pa v drugih sektorjih kmetijskih surovin v Evropski uniji. Če povzamem, sektor mlečne industrije je zelo intenziven na tem področju, uporabi veliko energije in eh, kmetje v večini držav Evropske unije večino eh, svojih stroškov za energente porabijo za surovo nafto in lubrikante. Prav eh, sektor surove nafte je najbolj koncentriran, res pa je, da je zaradi nizkih cen možno, da bo prišlo do več združevanj. Tako sedaj pa še sektor gnojil. Tudi tukaj vidimo, da so stroški za gnojila zvišani, da so se v zadnjih letih povišali. Tukaj imamo razlikovanje med dušikom, fosfatom in pepelikom. Najvišji odstotek izdatkov je za dušik. Tukaj še odstotki eh, in deleži podjetij. Kot vidimo, je tudi ta indeks zelo nizek, med 200 in 206, koncentracija pa se v zadnjih petih letih ni veliko spremenila. Pri porabi se poraba gnojil niža v zadnjih letih, seveda pa obstajajo razlike glede tega, ali govorimo o dušiku ali fosfatu. Poleg tega se je izboljšala tudi prst v zadnjih eh, desetletjih, ampak žal v zadnjih letih pa se je poslabšala. Število eh, podjetij, ki proizvajajo gnojila, pa se je povečalo v obdobju od 2003 do 2012. Nemčija, Francija, Poljska, Združeno kraljestvo in Nizozemska so države, odkuder prihaja več kot 50 odstotkov gnojil, kar pomeni, da je ta eh, industrija relativno koncentrirana. Ampak eh, tukaj ni veliko združevanj, kot že rečeno, se je število podjetij povišalo. Sedaj pa še fitofarmacijska sredstva, oziroma sredstva za zaščito rastlin. Tukaj se znižuje količina porabljenih sredstev. Seveda obstajajo razlike glede na to, katere snovi imamo v mislih. Gre za herbicide, potem fungicide, insekticide in pa še druge snovi. Tukaj so odstotke koncentracije, ta odstotek je relativno visok med 1556 in 1717. Vrednost eh, vseh sredstev za zaščito rastlin se je do leta 2008 višala, potem pa se je začela nižati. Količina porabljenih sredstev se je v zadnjih letih nižala in to pomeni, da se je nasplošno vrednost teh izdelkov znižala. Največ se uporablja herbicidov, potem pa fungicidov, na koncu pa še insecticidi. Mediteranske države kažejo na najvišjo porabo insekticidov in najnižjo porabo herbicidov. Nasplošno so se sredstva za te, eh, ta sredstva, stroški za ta sredstva znižali v zadnjih letih. Vrednost sredstva za zaščito rastlin se je najprej nižala, sedaj pa se je začela višati. Število podjetij, ki proizvajajo sredstva za zaščito rastlin, je relativno enako, torej se ne spreminja. Spreminja se med 630 in 650. Industrija eh, fitofarmacijskih sredstev ima, eh, je precej koncentrirana, indeks tukaj je nekje 1556. Število patentov na tem področju pa se je zelo znižalo v zadnjih desetletjih. Prav zato uh, smo imeli, prav zato potrebujemo veliko uh, raziskav na tem področju, če želimo odobriti ta sredstva za Evropsko unijo. Torej, tukaj nimamo nobenih vzorcev za. Uh, za proizvodnjo in uporabo kmetijskih surovin v evropskih državah. Torej, ne obstaja nekakšna opredeljena koncentracija v Evropski uniji. Edina izjema je sektor krme, namreč eh, kmetje v Litvi uporabljajo več kot 13 odstotkov, v Malti več kot 65 odstotkov in več kot 30 odstotkov v večini drugih držav članic za krmo. sektor krma je torej verjetno tisti, ki bi ga morali najbolj preučiti, kar zadeva stroške kmetov. Tukaj pa še kratek povzetek, kar se tiče povpraševanja. Če si ogledamo trende za semena, semena so se znižala, pri gnojilih tudi, kar pa se tiče pri energentih in fitofarmacijskih sredstvih, tukaj je ostalo enako. Če si ogledamo odstotke koncentracije, pri ponudbi tukaj smo videli najvišjo koncentracijo pri fitofarmacevskih sredstvih, najnižjo koncentracijo pa pri gnojilih ter krmi. Tako, na tem mestu bi tudi zaključil svojo predstavitev in z veseljem bom odgovoril na vprašanje. Prosim, prosil bi o zglošenja. Najlepša hvala. Zaenkrat se je javil zgolj gospod Agnew k besedi. Kdo drug še želi besedo? To bi rad vedel, tako da lahko porazdelim čas. Izvolite, gospod Agnew. Gospod predsednik, najprej bi rad dejal, da me zanima, kdo je prosil za to poročilo. Očitno odbor Agri, ampak kdo v tem odboru? Je ta posameznik sedaj tukaj in posluša predstavitev? dobro bi bilo, če bi prišli tej zadevi do dna. Morda je ta prošnja prišla z leve strani zbora, češ, da obstaja neka zarota, da zlobne korporacije kradejo eh, denar potrošnikov eh, in denar kmetov ali pa kaj podobnega. No, nekaj smo razumeli. Stroški snovi za zaščito Eh, rastlin so se povečali, povečali iz 150 na 250 uh, eh, milijonov. In to je ogromna številka. Če je, če obstaja neka koncentracija korporacij na tem področju, je to jasen odgovor. Zgolj največji si lahko privoščijo takšne stvari, uh, In kdo je poskrbel za takšne visoke cene? Ta Evropska unija. Požontek pošedzen je vst. No, dnevni red sej je predmet razprave sestanko koordinatorjev. Morda vas ni bilo tam, ampak. Če sem prav razumel, ste vprašali, komu se lahko zahvalimo zato, da danes govorimo o tej temi. No, kakorkoli že, hvala. Eh, več o tem pa na sej koordinatorjev. Po mojem mnenju je bila te tema zelo zanimiva. Gospod Petir. Najlepša hvala, gospod predsednik. Žela sem dejati, da eh, smo že tri, štiri študije obravnavali, odkar sem sama poslanka in v nobeni študiji ne omenjamo Hrvaške, ki je članica eh, Evropske unije in to že dve leti. Rada bi torej izpostavila, da kot predsednik tega odbora prosite, da se eh, Hrvaška vključi v te študije. Hvala. Najlepša hvala, da strinjam se to je treba narediti. Vse države članice morajo biti enakopravno obravnavane. Gospod Jar. Ja, fin dan. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hitro je šlo številkami pri študiji. Mi hočemo imeti skoncentrirane rezultate, ker je veliko informacij, to je to torej vprašanje. Nič slabega, nič smo večji če je to pozitivno, torej perspektivno. Potem proces koncentracije je slab takrat, če vodi do dominantnega položaja na trgu ali monopola. Je na katerem od področji, ki ste jih omenili, videti tendence, ki vzbujajo zaskrbljenost, da bi lahko prišlo do monopola? Kaj to pomeni potem dodatni dobiček, više cene in seveda slabo za kmete. Torej, v bistvu ste rekli, da nikjer ni težav. Eh, jaz še. No, dragi kolega, imamo širši dokument na to temo, ki ste ga prijeli eh, in čez božične praznike bomo imeli dovolj časa, da ga analiziramo. Gospod Nikolsen. No, Brez dvoma ima gospod Jar eh, veliko opravka, tako kot jaz sam, čez te novoletne in božične praznike. Ampak kakorkoli že, hvala za predstavitev. Eh, ni nas tako veliko, nismo številčni, ampak nas te teme resnično zanimajo eh, tukaj v odboru Agri. Pred nekaj leti, ko sem podajal govore, sem govoril o treh fejih v angleščini. Krma, gorivo in gnojila. Takrat so vsi Eh, govorili o tem, da je cena nafte tako eh, visoka. Ne vem, če ste vi prav tako upoštevali te zadeve, morda zastavljam napačno vprašanje. Eh, za krmo vemo, da je uravnotežena, ampak cene goril in gnojil, o tem je treba govoriti. Takrat so nam rekli, da so se gnojila podražila zaradi cene nafte. No, te cene nafte so padle, ampak gnojila so še vedno draga, kljub temu, da so cene nafte padle že pred desetimi meseci. Nekje eh, mora nekdo veliko služiti na ta način. Če so že takrat veliko služili, preden se je cena eh, nafte eh, zvišala, ne vem. Opravičujem se, nočem nikogar napadati ali pa kaj karkoli izpostavljati, ampak to je velika težava, s katero se soočamo na področju kmetijstva. Kolegi in kolegice, nikoga drugega nisem videl, če drug ne prosi za besedo, tako da bomo ostali pri tem. Seveda, eh, stroški proizvodnje vplivajo tudi na dobiček. Kmetje pogosto eh, primerjajo eh, ceno litra mleka, eh, s ceno litra vode ali pa eh, goriva, nafte. Če prav eh, razumem, lahko prosimo tudi za odgovore našega strokovnjaka, tako da izvolite, beseda je sedaj vaša. Yes. Tako je, bom poskušal na hitro odgovoriti v zvezi s Hrvaško. Nismo imeli podatkov uh, iz. Uh, podatkovne baze. Ehm, Hrvaška se je Evropski uniji pridružila nedavno tega, tako da bomo v naslednji študiji te podatke lahko upoštevali, ampak ehm, teh podatkov zaenkrat eh, nimamo. Vemo, da je Hrvaška članica Evropske unije, ampak brez podatkov pač eh, študija ne more vključevati Hrvaške. Na to regulativno vprašanje kolega iz Združenega kraljestva ko si pogledamo stopnje koncentracije, na osnovi našega poročila nismo opazili področji, eh, ki bi nas morala skrbeti zaradi koncentracije. Smo pa opazili, da inovacije v nekaterih specifičnih sektorjih, na primer na področju semen ali pa na področju snovi za zaščito rastlin, eh, padajo številke tukaj padajo. Zakaj? Zato, ker so stroški certifikacije eh, proizvodov za pripravo na trg zelo visoki. In ta regulativna ovira je nekakšna naravna ovira, ki podpira koncentracijo v teh sektorjih. Manjšni, eh, manjši, manjša podjetja na področju semeni in eh, zaščite rastlin težje uvajajo svoje proizvode na trg. Gre za proizvodja, ki se ukvarjajo s kemikalijami, pa tudi tista podjetja, ki se ukvarjajo z biološkimi sredstvi. In tudi tukaj so stroški certifikacije proizvodov višji, tako da je dostop do trgov težavnejši. Trendi, ki so zaskrbljujoči, so naslednji. Naša študija kaže, z vidika koncentracij, ki smo jih opazili, seveda, da ni nekih eh, jasni, jasnih eh, področji, ki bi nas morala uh, skrbeti. Imamo nekatere nišne trge, kjer so koncentracije više, ampak to lahko pojasnimo, zato ker so to nišni trge, ker je to niša in ker v tej niši preprosto ni prostora za več konkurence. Z vidika uh, sociale uh, ulaganje strani več podjetij na takšen nišni trg ne bi bilo uh, pametno. Na to glede uh, krme, goriva in gnojil in glede monopolov. Cene Eh, gnojil se spreminjajo in so deloma povezane s ceno nafta. Ko cena nafta pade, eh, cena nafte pade, zakaj ne pade istočasno tudi cena gnojil? No, eh, naši podatki kažejo, da cene eh, gnojil vseeno padajo, da so padle. Seveda se lahko vprašamo, če je bil padec tako visok kot v eh, primeru cen nafte. No, uh, ugotovimo lahko, da stopnja padca cen ni enaka. Je pa res, da je odziv industrije ponavadi uh, odziv, ki prihaja z zamudo. Ni vsega lahko oceniti glede na podatke, ki jih imamo. Eh, koncentracija na področju sektorja gnojil ni tako visoka podjetja, ki pridelujejo gnojila, ne določajo uh, cen, kot bi to počeli eh, monopoli. Če imate še kakšna vprašanja, eh, nam jih lahko zastavite, lahko nam pošljete tudi elektronsko pošto oziroma na, komunicirate na kakšen drug način. Hvala. Za čekave. Najlepša hvala. Hvala za to zanimivo predstavitev. Ampak po mojem mnenju, mnenju je realnost kompleksnejša. Ko se s kmeti pogovarjamo o uh, dobičkonosnosti njihovega dela, uh, hitro uvidimo, kako zapletene so zadeve. Ampak prav, to so poprečja, ki ste jih dobili v vaši analizi. S tem smo prišli do konca uh, današnje seje. Hvala strokovnjakom, hvala za predstavitev predlagam, da eh, se vsi lotimo branja in eh, analize teh dokumentov, obenem pa eh, bi rad predal povabilo mladih kmetov vsem tukaj v dvorani. Gospod Flanagan, samo trenutek, ko so takšne predstavitve pripravljene, vas prosim, da pošljete eh, te predstavitve, PowerPoint predstavitve vsem poslancem in eh, drugim. Eh, težko je namreč videti karkoli na teh zaslonih. Zanima me tudi, če bi lahko vedno dobili te dokumente. Če jih ne dobimo, a nam jih lahko uh, pošljete v elektronski uh, obliki, ne pa da je vse uh, Eh, v obliki papirja. Prejšnji teden bi lahko zgradili stolp, ki je bil višji od iPhovega stolpa z vsemi temi dokumenti. Prosim vas, da torej uporabljamo elektronske dokumente oziroma da ne pošiljate vedno vseh dokumentov vsem. Da, mislim, da bi to lahko naredili. Stopite v stik s sekretarjatom in eh, to bomo naredili. Najlepša hvala vsem. Se vidimo spet ob devetih zjutraj, jutri sedaj pa nas čaka eh, pijača z mladimi kmeti.